Euh, spoštovani kolegi dober dan predlagam da gremo na šesto točko na izmenjavo torej mnenj s, Kosos, s kosovskim zunanim ministrom enverjem hođajem z veseljem v našem odboru predstavljam oziroma pozdravljam tudi v imenu gospoda kukana eh, predsednika odbora za južno-jugovzhodno Evropo. Torej pozdravljamo gospoda Envera Hođaja. Politične dejavnosti so bile zelo aktivne v zadnjem času na Kosovu in po volitvah je nova vlada začela delati na številnih izzivih, pred katerimi je Kosovo danes. Zelo veseli smo ko smo slišali, da je dialog v, med Beogradom in Prištino bil zelo uspešen in da ste dosegli soglasje o nekaterih pomembnih zadevah, kar se tiče prostega pretoka oseb, kar se tiče priznavanja, medsebojnega priznavanja diplom in pa kar se tiče informiranja v zvezi z pravno državo oziroma s civilnim statusom. Tu bi si želeli čestitati obema stranjema za te dosežene uspehe. Kar se tiče torej izvajanja teh sporazumov, verjamemo, da bodo stvari šle v pozitivno smer. Veste, da Evropski parlament podpira uh, olajšanje režimov v zvezi z vizami na tem področju in da si seveda želimo, da bi čim prej se vzpostavil dialog v zvezi z vizumskim režimom za Kosovo. Seveda pa je to olajšanje pomeni, da bo Kosovo moralo izpolniti določene pogoje, kar se tiče reintegracije ljudi na lokalni ravni eh, in tako naprej, torej v razmerju do Evropske unije. Eh, zelo veseli bomo slišati z vaše strani, kako je, kakšno je stanje na tem področju. Torej, gospod minister, beseda je vaša, potem pa bomo odprli razpravo, ko boste povedali svoje. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci odbora za zunanje zadeve. Tudi zame je veliko veselje in čast, da sem lahko danes tukaj z vami in res hvala lepa, da ste mi dali to možnost, da spregovorim pred vami. gre res za lepo priložnost, da izmenjamo poglede in stališča. Eh, treba je povedati, da sem več kot 8 let sam poslanec v svoji državi in z veseljem bom odgovoril seveda na vaše vprašanja. Ne bi pa vam želel imati eh, preveč časa s tem, kar bom sam povedal in s eh, prepodrobnimi pojasnili. Najprej naj vas obvestim o naslednjem. Republika Kosovo je mlada država, ki zagotavlja zdaj mir, stabilnost in varnost v regiji. In sam si vas resnično želim obvestiti o zadnjih, o dogajanju v zadnjih treh letih, ko nam je uspelo zgraditi državo, družbo dejansko iz nič In vse to se je dogajalo tudi s podporo številnih držav, predvsem seveda evropskih držav, ki so opravile tukaj veliko delo in ljudje pri nas so resnično hvaležni za, vse, za vso to podporo. Drugič, kot je gospa predsedojoča že nakazala, smo v zadnjih mesecih imeli uh, ustavno krizo, kajti dva predsednika sta morala odstopiti. Nam pa je uspelo, kot mladi državi, vendarle najti ustrezne rešitve. Izvolili smo novega predsednika, ki je zdaj pravzaprav prva predsednica na Balkanu in ki predstavlja našo državo in je neodvisna. Tu, tu iz tega vidimo, da je Kosovo resnično zavezano spoštovanju pravne države, da si resnično želimo politične stabilnosti in da si resnično želimo zastopanje celotne družbe kot take. In tretji element, ki bi ga omenil, je, da je bil v zadnjih treh letih cilj, kako oblikovati multietnično družbo pri nas. In včeraj je potekal sestanek mednarodnega, uh, mednarodne skupine v Prištini za deležbo 25 držav. In imeli smo lepo priložnost, da vidimo, kaj je bilo doseženo v zadnjih treh letih. Tu vam lahko povem, da smo v teh treh letih uvedli, eh, izpeljali več kot 90 odstotkov načrta Ahtisari in danes je Kosovo dejansko multietnična družba z zelo dobro integracijo manjšin. V zadnjih treh letih smo, je bilo več kot 300 milijonov evrov naložb za, v pet novih občin, ki jih sestavlja večinoma srpska manjšina. V parlamentu imamo 26 poslancev, ki prihajajo iz manjšin. Prav tako pa smo uspeli oblikovati multietnične inštitucije. Iz nič nam je to uspelo na lokalni ravni. Hkrati vas veseljem obveščam, da nam je uspelo se osredotočiti tudi kot nova vlada, se osredotočiti na boj proti revščini, proti korupciji in organiziranemu kriminalu. Hkrati Pa smo izboljšali razmere za ekonomski razvoj, za izvedbo potrebnih reform, še posebej na področju pravosodja in administracije oziroma uprave. Hvala, gospe predsedujoči, ker je omenila tudi dialog med Prištino in Beogradom. Naj vas tu obvestim, da da je ta dialog se začel z resolucijo Združenih narodov iz, la, iz septembra lansko leto. Dejansko gre za dialog, ki je osredotočen zdaj na tehnična vprašanja, na tehnične vidike in do sedaj smo dosegli tri sporazume na treh glavnih področjih, namreč medsebojno priznavanje univerzitetnih diplom, potem prost pretok ljudi in pa tretje področje so katastrski dokumenti oziroma katastrske knjige. V tem letu si želimo priti še do drugih sporazumov, da bi napredovali tudi še drugot, na drugih področjih v tem dialogu in z naše strani lahko rečemo, da bo Priština zelo resna, zelo zavezana in zelo prožna v tem dialogu, ravno zaradi tega, da bi prišli do tako želenih in potrebnih pozitivnih rezultatov. Hkrati trdo delamo na tem, da bi imeli čim boljše odnose s sosedi v regiji. Imamo zelo dobre odnose z Makedonijo, zelo dobre odnose z Črnogoro, zelo dobre odnose z Albanijo. In tu ne gre le za politične odnose, ampak tudi za trgovs, trgovinske, gospodarske odnose, ki so dobri. Da ne bom predolg, seveda bom pa z veseljem potem odgovoril na vaše vprašanja. Lahko rečem, da predvidevamo v naslednjih mesecih, torej kratko in srednjeročno, predvidevamo tri velike zadeve, vidi, eh, so pred nami tri velike zadeve, namreč najprej integracija severnega dela Kosova, kjer eh, še vedno delujejo srpske paralelne strukture, naš pristop k temu je, da si tam ne želimo imeti neke, nekega zamrznenega konflikta. Nikakor ne moremo sprejeti delitve tega dela eh, Kosova oziroma odcepitve. Vsekakor pa želimo preprečiti kakršnokoli nasilje. Druga zadeva, ki je pred nami, je gospodarski razvoj države. Pred nekaj meseci smo oblikovali dober gospodarski načrt, ki smo ga oblikovali skupaj z eh, najboljšimi strokovnjaki v državi, v regiji in v Evropi in dejansko smo res tu si želimo narediti vse, da bi izboljšali gospodarsko situacijo za naše ljudi. In tretji izziv, ki je prav tako izjemno pomemben, je kako zagotoviti evropsko perspektivo za našo državo, kako jo konkretizirati. In tu vas bomo prosili za dodatno nadaljno podporo, še posebej kar se tiče vizumskega režima. Torej, kakšnih med 50 milijoni eh, prebivalcev na Balkanu sta samo 2 milijona koso, koso, kosovskih prebivalcev, ki nimajo možnosti potovati brez vize in želimo si, da bi do konca tega leta ali pa v naslednjem letu prišli do brezvizumskega režima. In tu bi prosili za podporo Evropske unije, da dobimo res ta načrt za odpravo vizumov. Zato, seveda, da bomo tudi, potem, ko bomo tudi mi izpolnili merila. Veliko dela je tu že bilo opravljenega na tem področju v zadnjih dveh letih. Toda, če bomo imeli načrt za odpravo vizumov do konca leta, bi to pomenilo nov zagon za nas in seveda je tudi vlada pripravljena storiti vse, kar je potrebno na tem področju. Drugič, kar nas zelo zanima, je, so pogodbeni odnosi z Evropsko unijo. Namreč Kosovo je edina država v regiji, ki nima pogodbenega razmerja z Evropsko unijo v tem trenutku. To bi zelo spremenilo odnose med Kosovom in Evropsko unijo in bi nam omogočilo, da, uh, ustrezno, da se ustrezno odzovemo, kar se tiče družbenih in gospodarskih reform. Torej, spoštovani člani odbora zunanje zadeve, gospa predsedujoča, edina zadeva, ki je. Ki, eh, ki za nas nekaj pomeni, za našo državo, je evropska agenda, evropska integracija in to je ravno nekaj, kar nam lahko omogoči, kar nam lahko omogoči stabilnost, predvidljivost in hkrati najustreznejši okvir za ustrezno dobro upravljanje in reforme. Z zakaj smo? Torej, vsekakor, eh, majhni narodi imajo pravico za, eh, obstajati, zato smo neodvisna država, ne moremo pa nikakor obstajati brez evropske perspektive. In evropska perspektiva je tisto, kar nam pomeni največ in zato je zato nas edina pot za nas kot mlado neodvisno državo. Še enkrat bi se vam zahvalil vsem za resnično veliko podporo, ki ste nam jo zagotavljali v zadnjih letih. Vsem bi se zahvalil za to, da ste bili pripravljeni pod, razmišljati in podpirati tudi druge države v regiji in eh, prejšnji teden sem bil na vrhunskem srečanju na Hrvaškem in to, kar je Hrvaška naredila v zadnjih šestih letih in ta novi zagon, ki, do katerega je zdaj prišlo, z zaključkom pogajanj, torej to moramo tudi mi izkoristiti za to, da bo dejansko evropska agenda postala oziroma ostala tisto, kar, ta, ta pomembna zadeva za moja država. Gospa predsedujoča, eh, spoštovani poslanci, hvala lepa, da sem danes tukaj lahko pred vami in še enkrat sem vam na voljo za vsa vaša vprašanja. Hvala lepa. Merci, euh, ministre, donc on... Hvala lepa, gospod minister. Prosila bi kolege, da ne govorijo dlje kot tri minute, zato da bomo ostali v časovnih okvirih, ki smo se jih zastavili. Gospod Kukan začenja kot predsednik delegacije za uh, odnose z Jugovzhodno Evropo. Thank you very much, madam chair. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani gospod minister. Naj tudi sam izrazim dobrodošljico v imenu delegacije Evropskega parlamenta za jugovzhodno Evropo. Kot razumem, je to vaš prvi nastop eh, pred odborom za zunanje zadeve in zelo veseli smo, da imamo to priložnost, da se z vami pogovorimo o zadevah, ki se tičejo Kosova, situacije tam in seveda prihodnega razvoja na tem področju. Medparlamentarni dialog, ki redno poteka z našimi partnerji, tudi eh, iz skupščine Kosova, je vedno, vedno poteka v pozitivni atmosferi, vedno do sedaj nam je uspelo priti, da smo uspeli oblikovati skupne izjave in eh, zelo cenimo način, na katerega naši partnerji pristopajo v teh pogovorjih. Vedno smo dejansko se pogovarjali o pomembnih, pertinentnih zadevah, ki so pomembne za Kosovo in s katerimi se Kosovo mora ukvarjati. Hkrati bi rad potrdil to, kar je povedala gospa predsedujoča, namreč, da lahko računate na Evropski parlament in njegovo podporo pri vseh ambicijah, ki jih ima Kosovo da bi šlo naprej po evropski poti, po poti evropske integracije. To prav tako velja za eh, vizumsko liberalizacijo, ki ste jo omenili. Parlament je vedno podpiral dejstvo, da, kot ste povedali sami, da med 50 milijoni prebivalcev samo še 2 milijona nimata možnosti potovanja brez vizuma. In komisijo vse čas prosimo, naj ne izgublja časa in naj začne z pogajanji s Kosovom oziroma s kosovskimi oblastmi v zvezi z konkretnimi ukrepi, z načrtom za odpravo vizumov. Vemo, da to ni lahko. Bi pa tu omenil, da smo resnično vse čas na vaši strani, da vam želimo in smo vam pripravljeni pomagati. Res, treba je povedati, vizumska liberalizacija je pomembna. Ni pravično do vaših ljudi, da se jih tako obravnava in za vlado je pomembno, da se osredotoči um, na te zadeve. So pa hkrati še številna druga področja, uh, ki se lahko razvijajo tudi brez vizumske liberalizacije. Namreč, kar se tiče gospodarstva in drugih zadev, torej seveda vizumska liberalizacija da, ampak potem so še tu druga področja. Vizumska liberalizacija ni edina zadeva, s katero se moramo okvarjati in ki lahko zagotovi napredek. Potem pa še dve vprašanje oziroma pripombi. Slišal sem, gospod minister, in povedali mi boste, kako je s tem, da je minister za zunanje zadeve, da je minister za zunanje zadeve pripravilo strategijo zunanje politike Namreč pomembno je, da obstaja takšen dokument, še posebej v razmerah, v kakršnih se vaša država nahaja. Ali nam lahko poveste nekaj več o tem, kako je s to strategijo in kakšni so morda tukaj, katere so značilnosti, katere so prednostne naloge, ki ste se jih zastavili, če lahko nekaj o tem poveste. Torej. Omenili ste dialog. Tu bi vas prosil Morda za nekaj več podrobnosti. Namreč vemo, da opozicijske stranke na Kosovu eh, so zelo kritizirale dialog, ne le te dosjeje, s katerimi ste se ukvarjali, ampak tudi druga področja. In vemo, da v parlamentu poteka razprava o tem dialogu in kritike govorijo o tem, da gre za stvari, ki so proti interesom Kosova, da gre za netransparentno dogajanje, da parlament ni ustrezno obveščen in tako naprej. Ali nam lahko poveste, kako vi vidite, kako boste se ukvarjali z temi vprašanji? Kar pa se tiče li, vizumske liberalizacije, sem nekaj že povedal. Torej, dejansko to so stvari, ki sem jih želel omeniti. Gospod minister, še enkrat, dobrodošli med nami. Vedite, da ste tukaj vedno sprejeti kot prijatelj. Hvala. Merci, euh, Kuken, je... Hvala, gospod Kukan. Zdaj pa gospa Lunaček poročevalka za Kosovo. Hvala, gospa predsedujoča. Tudi sama bi želela v imenu svoje skupine in v imenu parlamenta, mislim, da lahko pozdravim gospoda zunanjega ministra v našem odboru. Vesela sem, da se lahko z vami pogovorimo danes tukaj skupaj. Gospod Kukan je že omenil nekatere zadeve, tudi sama bi rada, torej že nek omenil nekatere zadeve, o katerih bi sama rada govorila, tega ne bom ponavljala. Naj pa povem naslednje obisk eh, delegacije za jugovzhodno Evropo eh, že pred nekaj meseci, torej v maju, eh, in ta dialog, ki smo ga imeli s parlamentom, z zelo aktivnim parlamentom, sama vem, da včasih vlade nimajo zelo rade zelo aktivnih parlamentov, ampak mislim, da pri vas pa je zelo pozitiven znak ta, pozitiven znak razvoja demokracije ta aktivni parlament, ki ga imate. In kar bi me zanimalo, je razprava v parlamentu o dialogu med Kosovim in Srbijo, ki bo jutri. Sama bom tudi na Kosovo v naslednjem tednu, zato me, bo, me zelo, zanima, zelo zanimajo te informacije. Bi vas poprašala nekaj, da pokomentirate. Mislim, da ste povedali prav, ko ste rekli, da je Kosovo zelo stabilna država v regiji v tem trenutku. Stvari, ki jih vidimo v nekaterih eh, sosednjih državah, recimo v Albaniji, težave z volitvami, čeprav so tudi eh, volitve v Kosovo imele nekaj problematičnih eh, značilnosti, ampak lahko rečemo, da tudi če se vsi ne strinjajo s tem, lahko rečemo, da je vendarle Kosovo precej stabilno, da stvari sicer eh, veliko je pogovorov, eh, vendarle pa vidimo pozitivne znake tudi od volitev naprej decembra lani. Kar bi me zanimalo z vaše strani je. Rekli ste, da so še nekatera vprašanja, recimo boj proti korupciji, organiziramo kriminalu, da morate to urediti in ali nam lahko nekaj poveste o pravnih zadevah, o zakonodajnih, zakonskih zadevah, o zakonih, ki so bili sprejeti v parlamentu. Namreč eno od kritik, ki smo jo imeli mi, da ni zakona o zaščiti prič. Namreč, da bi omogočili ljudem, da povedo, da se izjasnijo, eh, da razkrijejo primere korupcije in tako naprej, ni pa možnosti, da se te priče zaščiti. Zakona do sedaj ni bilo, ali ta zdaj že obstaja ali bo sprejet, to bi me zanimalo zelo konkretno. Potem, kar se tiče proračuna. Predsednik vlade je obljubljal med predvolilno kampanjo, je obljubljal, govoril o zakonu oziroma o Torej, e, e, e, govorili, proračun je bil sprejet, nekatere težave so bile tukaj na relaciji do IMF-a. Zanima me, torej, kako je s tem, namreč plače javnih uslužbencev in tako naprej, namreč da proračun ne bi povzročil večjih problemov, tako kot vidimo drugot po Evropi. Kar pa se tiče dialoga med Kosovom in Srbijo, imam prav, eh, tudi sama občutek, da tukaj je nekaj napredka in mislim, da je prav, da obe vladi delata na tem, da eh, na nek način oblikujeta zaupanje med državama. Kaj vaša vlada počne, da bi tudi javnost na Kosovu prepričala, da je to nekaj, kar je smiselno, kar je dobro, kar je treba početi, da je to koristno za Kosovo Eh, ne samo zaradi srpskega statusa kandidatke jeseni. To je tisti, ki podpiramo tukaj Kosovo, se veliko pogovarjamo s svetom in s komisijo, da mora tudi Kosovo dobiti eh, nekatere pozitivne signale oziroma možnost, da se izveče iz, iz eh, situacije. Kar pa se tiče vizonske liberalizacije, veste, da parlament zagovarja pravico kosovskih prebivalcev, da. da potujejo brez vizuma, tu smo vaš velik zaveznik, ali lahko poveste, kaj ste vi že uh, uredili v zvezi z eh, vračanjem ljudi, torej za temi vprašanji, ki so odprta in za katere veste, da so odprta, torej zato, da bo resnično se lahko ta vizumski dialog odprl. Želim vam vse najboljše, hvala lepa. Euh, Zdaj pa še gospod Salafranka, resnično, kolegi, prosim vas, držite se omenjenega časa. <clears throat> Hvala lepa, gospod predsedujoča. V imenu skupine ELS vas želim pozdraviti tukaj in vam zastaviti tri specifična vprašanja, gospod minister. Povedali ste, da imate dobre odnose s sosednjimi državami. Zanima pa me, kakšni so vaši odnosi s Srbijo? Kakšen napredek ste dosegli pri svojih odnosih s Srbijo in katera so še odprta vprašanja, kje je še potreben napredek? In drugič, gospod minister, kakšno prednost dajete odnosom z ZDA? imate veliko stikov z ZDA? In tretjič, zanima me, ali imate formalne ali neformalne stike z vladami držav članic Evropske unije, ki še niso priznale Kosova. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa uh, besedo gospodu Pancerju. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Tudi sam bi pozdravil zunanjega ministra Kosova in mu izrekel dobrodošlico v imenu socialistov in demokratov tukaj v Evropskem parlamentu. Nekaj kratkih informacij bi želel in e, sicer smo slišali, da je bil narejen majhen korak naprej, kar zadeva prihodnost prebivalcev Kosova. In Slišali smo tudi, da želite bolj ambiciozne cilje za prihodnost Kosova, vendar pa kot eh, kolegica Lunaček bi tudi sam rad vedel, kaj razumete pod stabilnostjo Kosova. Gre tukaj za aktivno ali pasivno stabilnost? Kolikor sam razumem, gre tukaj bolj za pasivno stabilnost. Potrebno je uresničiti nekaj zastavljenih ciljev, ki ste jih omenili tudi v svojem uvodu. Tukaj mislim predvsem na gospodarski in socialni razvoj, ki mora biti primeren in ki mora odgovoriti na potrebe prebivalcev Kosova. Poleg tega je potrebna tudi zakonodaja, nova zakonodaja na področju pravosodja. In sicer gre tukaj eh, za pravosodje na splošno, to je tema, s katero se boste morali ukvarjati, poleg tega pa je potreben tudi bolj jasen boj proti korupciji in pa proti organiziranemu kriminalu. Potrebno je zagotoviti večjo demokracijo. To pravim. Zato, ker ne bi želel, da zaidemo v razpravo, ki že obstaja, želim, da bi govorili o tem, da dosežemo več, torej more for more. To je načelo, ki bi ga morali spoštovati. Potrebna je pomoč strani Evropske unije, tako da bo dosežen dejanski napredek na Kosovo. In za konec bi želel povedati še dvoje. Rad bi vaše mnenje. Glede celotne regije. Vem, da imate odlične odnose z Albanijo, nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonija. Torej, zanimajo me predvsem odnosi z Srbijo. Dosežen je bil določen napredek v Srbiji, predvsem kar zadeva pridružitev Evropski uniji. Kosovo je objektivno, vsaj po mojem mnenju, tesno povezano z napredkom Srbije. Zato me zanima, Kje vidite rešitev problema predvsem severnega Kosova? In kako nameravate razviti veliko boljše odnose z to bližno sosedo v regiji? Smo zato, da bi našli rešitev, ki bi ponudila več priložnosti za prebivalce Kosova, vendar pa se morate zavedati, da bo to povezano tudi z napredkom, ki bo dosežen na Kosovo v povezavi s vprašanji, ki sem jih pravkar naštel. Hvala lepa, zdaj pa gospod Kacin za Alde. Merci, Hvala, gospod predsedujoča. Minister, Hvala, gospod minister, veleposlanik. Pozdravljeni. Vesel sem, da ste tukaj in da imamo priložnost za neposreden dialog. Začel bom kot poročevalec za Srbijo. Tako da vas opomnim, da je zelo pomembno, da predstavnike Srbov z Kosova vključite v dialog med Prištino in Beogradom. To sem povedal že večkrat. Gre predvsem za odnoso, odnos eh, s Srbijo in manjšino je treba vključiti v ta dialog čim prej. Peti krok že poteka, In potrebe po dialogu bodo v prihodnosti še večje. Zato mislim, da bi bil to zelo dober signal, ne samo za dvostranske odnose in izboljšanje političnega ozračja, ampak bi to lahko koristilo tudi regiji v celoti. Na to vam želim čestitati tudi za nedavne dosežke v tem dialogu. Predvsem za sporazum, ki omogoča vstop v Srbijo samo z osebnimi izkaznicami. Vsi vemo, kako dolgo smo si prizadevali za to, mi, poslanci, za to, da bi lahko na Zahodni Balkan vstopali z osebnimi izkaznicami. Zato ne razumem kritike in pritožb strani nekaterih politikov v koaliciji in tudi opoziciji, da to ni dovolj. Po mojem mnenju je to velik preboj, velik korak naprej. Ponosni morate biti na ta dosežek in sicer obe strani sta lahko na to ponosni. Kosovo je mlada država z mladimi institucijami in tudi mlado opozicijo. Zato vam predlagam, da z opozicijo razvijete poglobljen dialog. Tukaj smo sprejeli nekatere člane opozicijskih strank, gospod Kukan je bil tukaj in tudi nekateri drugi kolegi strani Evropskega parlamenta, ampak dialog je bil zelo težak. Njihova, njihovo politično dojemanje prihodnosti Kosova, izjave v zvezi s tem, da bi ustvarili večje države v tej regiji in takšne provokacije, zelo destabilizirajo celotno ozračje in to je kontraproduktivno. To ni dobro ne za Kosovo, ne za sosednje države, niti za širšo regijo. Kakor sem že povedal, mislim, da mora mlada opozicija odrasti. Čas je, da postanejo bolj zreli in bolj skromni. Večina ima odgovornost za to, da poda ustrezne ocene in zagotovi ustrezno razumevanje. Hvala. Merci, Hvala lepa. Besedo ima zdaj gospod Žon, predsednik pododbora za varnost in obrambo. Merci, euh, Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod predsednik, dobrodošli v Evropski parlament. Zelo vesel sem, da ste tukaj med nami zdaj kot zunani minister, Poznam namreč vašo integriteto z, z, z, osebno in poklicno in mislim, da uh, je ko, za Kosovo zelo dobro, da ste bili vi imenovani za zunanjega ministra. Tri zadeve, če mi dovolite. Kar se tiče dialoga, kot moji kolegi bi vam rad čestital in vas podbudil za te dobre rezultate, ki so že bili uh, doseženi med Prištino in Beogradom, Ob začetku dialoga smo za začutili nekaj zadržanosti na strani Prištine, nekaj strahu in ne prevelikega entuzijazma. To že lahko rečem. Tu bi vas rad spodbudil, nadaljujte po tej poti, bodite zauzeti v tem dialogu, ki je bistven za regijo, pa tudi za pričakovanja Evropske unije do vas dialog mora potekati brez kakršnih koli zadržkov in, in eh, prikritih zadev. Prvi rezultati kažejo, za kako pomembno zadevo gre. Gre za izboljšanje življenja vaših sodržavljanov in srpskih državljanov. In to je resnično bistveno tako za vašo državo, kot za celotno regijo. Dialog ne govori o sta statusu, ne, daje, ne postavlja pod vprašaj držav, ki so vas že priznale in tako naprej hkrati ne bo prisilil Beograda, da vas prizna, če vas ne želi priznati. Torej, tako na srpski kot na kosovski strani je tu treba videti, eh, moramo tu imeti resnično nezadržano, brez pridržkov zauzeto, zato da bomo prišli do pozitivnih rezultatov. Druga zadeva. V zvezi z misijo Eulex, ki je največja civilna misija Evropske unije, ki je bila kadarkoli uh, angažirana, tu mislim, da se morate zavedati, da je pri vas, da bi vam pomagala. Veliko komentarjev je bilo v zadnjih tednih in mesecih, tudi v tisku ali pa med političnimi uh, eh, eh, akteri, da je, uh, ki je postavljala pod vprašaj neodvisnost oziroma pri, nepristranskost Euleksa. Morate vedeti, treba je pomagati Euleksu. Euleks je tam, da bi pomagal vam, da bi pomagal Kosovu, da bo postal resnično pravna država in zato je bistveno, da, politiki, da kosovski politiki podprejo Euleks in Euleks ne komentirajo njegovega delovanja. In še tretja zadeva, kar se tiče političnega ozračja na Kosovu, mislim, da stvari tu napredujejo, govorili ste o krizah, ki ste jih prešli v zadnjem času in mislim, da je tu treba zagotoviti, da bo politični razred na Kosovu dojel, da ekstremna polarizacija, bodi si, če prihaja iz konfliktov, ki so eh, potekali, bodi si, da prihaja iz nekih političnih igr danes, torej takšna polarizacija je izjemno nevarna. Primere imate med, pri, blizu vas, med vašimi sosedi, kjer vidimo, da je takšna polarizacija, ekstremna polarizacija pripeljala eh, demokratične procese v slepo ulico vodilni politični razred, ki mu pripadate, mora iti preko tega in se ne spustiti v igro politične polarizacije. Hvala. Hvala. Predlagam, da gospod minister odgovori na nekaj vprašanj, potem pa bomo nadaljevali z vprašanji za tem. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Hvala lepa za vprašanja in hvala lepa za pripombe ter na svete. Smo mlada država, zato je zelo pomembno in tudi za me je zelo pomembno, ker sem mlad minister za zunanje zadeve. Zelo pomembno je torej, da dobimo veliko na svetu o številnih vprašanjih, ki so zelo pomembna. Poskušal bom odgovoriti na vsa vprašanja zaradi časovnih omejitev bom morda nekoliko krajši, ampak vsekakor želim podati odgovor na vsako vprašanje. Gospodarski razvoj naše države je najpomembnejše vprašanje. Vlada si zelo prizadeva razviti nov načrt za gospodarski razvoj. Ampak, če govorim odkrito, če je naša država edina država, ki je izključena iz vseh mehanizmov torej evropskih mehanizmov, regioni, regionalnih mehanizmov v zvezi z gospodarskimi integracijami, potem to prav gotovo ni najboljše okolje za gospodarski razvoj. Trenutno delamo in delujemo kot otok v okviru te regije. Tudi v odnosih z Evropo se počutimo kot otok. Zato vas prosim za več podpore, tudi za razvoj trgovinskih odnosov, ki so zelo pomembni. Morda razumete, za kakšno podporo vas prosim v zvezi s trgovinskimi odnosi med mojo državo in Evropsko unijo. Drugič, strategija za zunanjo politiko. Zelo se v zadnjih 4-5 mesecih posvečamo temu, da bi imeli dokument za zunanjo politiko, ki bi vključeval glavni cilj, kako razviti strateško partnerstvo z Evropsko unijo in kako razviti strateško partnerstvo z nekaterimi državami članicami v okviru Evropske unije. Smo majhna država, zato si ne moremo privoščiti da bi razvijali odnose z vsemi državami na svetu. Zato se moramo posvetiti le določenim državam. Drugi del tega dokumenta bo načrt, kako zagotoviti višjo stopno priznanosti za našo državo. Kakor veste, nas trenutno priznava 76 držav in zelo pomembno je, da nas priznajo tudi druge države na svetu in v naslednjih tednih pričakujemo dobre novice v zvezi s tem. S tem političnim dokumentom želimo opredeliti svoje stališče v regiji, kakšno je naše stališče do sosednjih držav, naprimer, to je ključnega pomena. Prav tako želimo imeti z vsemi sosedami zelo dobre odnose. tudi z vami želim deliti ta dokument, kajti zonanja politika majhne države, kot je naša, lahko ima veliko koristi, če svoje namene deli z drugimi. Ampak bistvo tega je, da na kratek, srednji in dolgi rok zagotovimo določene konkretne korake, da se približamo članstvu v Evropski uniji, članstvu v Združenih narodih in seveda, da postanemo v celoti priznana država. Tretje vprašanje je bilo dialog. In tudi druga vprašanja so zadevala dialog. Nekaj želim jasno povedati. Dialog je zelo pomemben zato, da vzpostavimo zaupanje med Prištino in Beogradom. Zelo si prizadevamo za to, da bi delali v dobri veri. Priština bo storila vse, kar je mogoče za to, da bi imeli z Beogradom povsem normalne odnose naši dosežki preteklih mesecev, ti trije prvi sporazumi, so prvi zelo pomemben korak in pripravljeni smo preteklost pustiti za sabo in to je zelo pomembno. Obenem pa želim jasno povedati, da dialog ne zadeva vprašanja statusa, status je zaprto vprašanje, ne zadeva soverenost niti ne teritorijalne integritete. Prav tako ne gre za to, da bi spremenili ustavni red v moji državi, ampak vseeno je to eden najboljših instrumentov za izboljšanje življenja ljudi, kako zagotoviti regionalno integracijo in kako Srbijo in Kosovo pripraviti na to, da se bodo usmerili, da se boste ti dve državi usmerili na pot k Evropski uniji. Spoštovani člani odbora za zonanje zadeve, opozoriti vas želim na to, da danes bi morda lahko imeli že šest sporazumov, ne le tri s Srbijo, če bi le Beograd bil bolj prožen v zvezi s tem. Opozoriti vas želim na to, da je najpomembnejše vprašanje tukaj izvajanje. Obljubljam vam, da bomo sami izvedli tisto, o čemer smo se dogovorili, videli pa bomo, ali bo Beograd pripravljen izvajati te prve tri sporazume. Kar zadeva zaščito prič pri boju proti organiziranemu kriminalu in korupciji, želim vam povedati, da si zelo prizadevamo za to, da bi zaključili prvi osnutek novega zakona o zaščiti prič. Obenem pa seveda vsi veste, da EULEX, Evropska misija za pravno državo, ima najboljši program za zaščito prič. Gre morda za enega najboljših programov v regiji in enega najboljših programov na svetu nasploh. Kar zadeva proračun, povišanje plač, in naš odnos z mednarodnim denarnim skladom. Delamo na tem in zavezani smo k temu, da bi izboljšali odnose z mednarodnim denarnim skladom, da bi sklenili nov sporazum. Zakaj smo bili prisiljeni povišati plače? Morda vam lahko povem kaj več o tem, kaj ti morda ste govorili oziroma ko slišite 50 odstotno povišanje plač, vas to preseneti, ampak srednješolski učitelj dobi plačo 250 evrov. Zato smo se odločili za 50 odstotkov povišati njihove plače. Kaj to pomeni, to dejansko ne predstavlja velike razlike. Javna uprava državni uslužbenci niso imeli motivacije za delo, če bi ostali pri istih plačah. Številni ljudje so preprosto zapustili javni sektor. To odločitev smo sprejeli po natančnem pregledu delovanja uprave v preteklih treh letih. In še eno vprašanje v zvezi z dialogom in koliko obveščamo ali nas obvešča javno mnenje, koliko sodeluje pri tem civilna družba in mediji, koliko dialoga je dejansko preglednega. V vsakem krogu srečen eh, javno mnenje, mediji, poslanci dobijo informacije o napredku. Obveščamo jih o dialogu, ampak Seveda, ljudje lahko imajo drugačna mnenja o tem dialogu. Ne gre le za stranke, ki so v vladi, ampak tudi druge stranke, ki so v opoziciji, podpirajo dialog in vsi vedo, da je to mednarodna zaveza in za nas je zelo pomembno, da izboljšamo odnose s Srbijo kar zadeva ponovni sprejem. Zelo dober program imamo z občinami. Povabili smo župane, vse skupaj smo koordinirali, temu namenili tudi ustrezna proračunska sredstva. Vem, da so se številni ljudje vrnili in da so se lahko vključili v normalno življenje. Pripričan sem, da bomo do septembra imeli natančnejše podatke o tem, koliko ljudi se je dejansko vrnilo. Slišal sem tudi vprašanje o odnosih s Srbijo. Naši odnosi s Srbijo so takšni, da pričakujemo od Srbije, da postavi pogoje za sprejem realnosti, torej da sprejme neodvisnost Kosova. Storili bomo vse za to, da preteklost pustimo za sabo, zato da zagotovimo dobro regionalno sodelovanje, dober dialog, ampak da zagotovimo tudi regionalno spravo, ki je prav tako zelo pomembna. Naši odnosi z ZDA so zelo dobri. Zelo si prizadevamo za to, da bi imeli dobre odnose z najpomembnejšimi državami eh, sveta. Imamo kakšne formalne ali neformalne odnose z petimi državami članicami EU, ki še ne priznavajo Kosova. Politika danes je zelo zapleteno področje, odnosi obstajajo, ampak med temi petimi državami, ki ne priznavajo Kosova, lahko povem, da je običajno javno mnenje tisto, ki je bolj togo kot eh, politika in politiki. Kot zunani minister se soočam z najpomembnejšim vprašanjem na svojih obiskih drugot po svetu. Zastavljajo mega politiki, mediji in drugi eh, predstavniki namreč, kako je mogoče, da Evropska unija ne more prepričati teh petih držav, da bi sledile drugim. Kot nekdo, ki prihaja iz področja politike, vam lahko povem, da je to zame eno najpomembnejših in najtežjih vprašanj. Sem prepričan evropejec in verjamem v evropsko vizijo. Poskušam jim razložiti, da bo še nekaj časa trajalo, preden bodo vlade sprejele ustrežno stališče. mednarodno sodišče je lani pripravilo mnenje o tem, ali je bila razglasitev samostojnosti Kosova v skladu z mednarodno zakonodajo. Mislim, da po tem mnenju nobena od držav članic Evropske unije nima nobenega razloga ali utemelitve za to, da nas ne prizna. Kar zadeva severno Kosovo, samo kratek premislek. Nobena država v Evropi nima upravnega nadzora nad delom ozemlja neke druge države. To, kar se tam dogaja, je dejansko protievropski pristop. Zato vas pozivam za več podpore v zvezi s tem. Vključitev kosovskih srbov v dialog. Povedati vam želim, da imamo posled, posebnega odposlanca. Gospa Tahir opravlja zelo dobro delo in mislim, da govori v imenu vseh. Kosovske srbe zelo dobro obveščamo o celotnem procesu in morda veste, da so kosovski srbi zelo dobro vključeni v družbo v celotni državi in dogodki v severno, severo državo v zadnjih desetih, dvanajstih letih so bili namenjeni predvsem temu, da bi ustvarili neke vrste zamrznjen konflikt. To je bil pač namen Srbije. In še moj zadnji odgovor. Dialog z opozicijo. Mislim, da imamo dobro izmenjavo mnen z opozicijo in to je zelo pomembno. Ampak opozicija včasih predlaga velike projekte, velike zamisli. Povedeti pa vam želim, da imamo mi samo eno veliko zamisel, to je evropska zamisel. Zelo si bomo prizadevali za to, da bomo nekoč, ne želim govoriti o časovnici, ampak celo si prizadevamo za to, da bi bili del tega velikega projekta. Smo pa proti monoetničnim državam Balkan, na Balkanu in spremembi meja. Želimo si imeti raznoliko družbo v tej državi, kakršna smo bili in kakršna smo. Hvala. Hvala, gospod minister. Še tri Govornike imamo na seznamu, prosim, da torej ne prekoračite dveh minut, zato da bo lahko gospod minister potem odgovoril in naredil zaključek. Gospod Atkins najprej za EKR. Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoča. Tudi sam vas želim pozdraviti tukaj, gospod ministre. Več želim govoriti o Srbiji. Imeli smo namestnika zunanjega ministra ali namestnika premijeja v tem odboru že nekaj časa tukaj. Zelo je bil proevropski, zelo lepo je govoril o tem, kaj vse je treba storiti. Ampak moj vtis je bil, da so to le prazne besede. Zanima me, kaj se dogaja med vami in Srbijo. Vse skupaj je dišalo po odnosu med Grki in Turki. Veliko klepetanja, veliko nasmeha, ampak zgodi se nič. Zanima me, ali mi lahko poveste drugače. Belder, po... Hvala, gospod Belder. Izvolite. Eh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sam vas želim lepo pozdraviti tukaj. Veliko sem potoval po vašem delu sveta. Sem pred nekaj leti bil poročevalec v Evropskem parlamentu in obiskal sem Kosovo skrbi pa me podjetniško ozračje v Kosovu. Več mi povete o tem, prosim. Kakšno vlogo igra kosovska diaspora pri tem, da spodbuja podjetništvo v Kosovu? Vem, da veliko ljudi iz Kosova živi v tujini, ki imajo dobre zamisli, kaj pa neposredne tuje naložbe, ki so prav tako zelo pomembne v Kosovu. Slišali smo že, da potrebujete registre prebivalstva. Zdi pa se, da tudi na tem področju obstajajo težave. Dokumenti manjkajo, zanima me, kaj lahko poveste o tem. Hvala. Hvala. In še zadnji gospod posel za EPP. Eh, Hvala lepa, gospa predsedojoča. Kot poročevalec v senci Evropske ljudske stranke za Kosovo bi rače enkrat obozoril na to, da je ta parlament z veliko večino in z izjemo petih držav, oziroma da je z veliko večino pozval pet držav, ki še niso priznale Kosova, da to storijo. To namreč ni pomembno samo za Kosovo, ampak tudi za celotno Evropsko unijo. Potrebno je, da Evropska unija razvije enoten pristop do Kosova. Čestitam vam k razvoju demokracije v vaši državi, čestitam vam tudi za izboljšanje odnosov z sosedami in. Mislim, da tukaj ne gre zgolj za odnose z Srbijo. Vem, eh, da so bili odnosi težavni tudi z drugimi eh, sosedami. Zaradi tega pozdravljam dober razvoj odnosov eh, med Kosovom, Albanijo, nekdanje Gospodansko republiko, Makedonijo, Črnogoro. Pomembno je sodelovanje z državami iz eh, Višegrajske skupine. Sedaj pa k vprašanjem. Eh, kolega Kacin je govoril o manjšinah, ampak eh, manjšine obstajajo tudi v Srbiji, recimo albanska manjšina. Torej, kaj boste storili, da bodo imele manjšine na obeh stranih meje enak status? Kaj se dogaja z manjšinami v Srbiji? ali ne menite, da bi morala biti zaščita manjšin bilateralna? Albanija ima enake standarde kot eh, Evropska unija, ko gre za zaščito manjšin. In še druga točka, kako ste zadovoljni z učinkovitostjo Euliksa v severnem delu Kosova, v okolici Mitrovice? Ali se misija Eulix tam že polno izvaja, ali pa se pojavljajo še določeni problemi? In še zadnje vprašanje v tej povezavi. Veseli me, da se stvari na Kosovo tako dobro razvijajo. Srbija želi pričeti s pogovori, tako bom to oblikoval, eh, z Evropsko unijo torej in zanima me, kakšne možnosti vidite v pogovorih med Evropsko unijo in Kosovom, ali bo ta odnos Srbije vplival na blokado pogovorov med Evropsko unijo in Kosovom. Meni se zdi, da ta nevarnost obstaja in zanima me, ali je tudi to predmet pogajen. Hvala lepa. Gospod minister, beseda je vaša, da odgovorite na ta vprašanja in seveda, da zaključite uh, z vašo predstavitvijo. Uh, uh... Hvala lepa. Najprej k našim odnosom s Srbijo. Mislim, da ne smemo pozabiti, da smo imeli dolgotrajna pogajanja med letoma 2005 in 2007. To so bili tako imenovani Dunajski pogovori in sam sem pri teh pogovorih sodeloval tri leta in to je bil postopek, ki ga je vodil Matija Tisari ki je bil poseben odposlanec Združenih narodov. Pripravil je predlog za nadzorovano neodvisnost Kosova. V tem pogajalskem postopku smo sprejeli vse, kar je bilo predlagano in moram vas seznaniti da samo letih 2005, 2006 in 2007 sodeloval pri teh pogajanjih, da smo trdo delali na vsakem členu Atisarjevega načrta in mislim, da nam je dobro uspelo uresničiti ta načrt. Več kot 90 odstotkov Atisarjevega načrta je bilo izvedenega. Imamo pa tudi druge mednarodne sporazume v drugih balkanskih državah in izvedli smo primerjalne študije o tem, kaj smo storili v zadnjih letih in mislim, da lahko rečemo, da smo lahko zelo, zelo ponosni. Kar zadeva integracijo manjšin, mislim, da smo na dramatičen način spremenili situacijo danes vam nisem želel povedati pravljice, ampak sem želel opisati dejansko situacijo. Kar mora storiti Srbija je, da se sooči za neodvisnostjo Kosova. Ne želimo nadzirati življenja nekoga v Beogradu in eh, nekdo v Beogradu ne more nadzorovati življenje naših državljanov. V ponedeljek, oziroma če bi se zgodilo, da bi v ponedeljek nekdo iz Beograda predlagal eh, razdelitev eh, Kosova, eh, v torek bi nekdo predlagal. monoteistično državo uh, na Balkanu. Tretji dan bi spet eh, predlagal nekaj tretjega, torej potem bi se morali vprašati, v katerem stoletju sploh živimo. Morda bi se moji slovenski kolegi strinjali, da smo bili del iste države in Slovenija je danes članica Evropske unije, pa tudi Hrvaška naredila velik korak naprej pred nekaj tedni. Črnagora je razglasila neodvisnost leta 2006. Mi pa smo to storili leta 2008. Izgubili smo 20 let. In ne želimo jih izgubiti še 10 ali pa 20. Samo zato, da bi prispevali k neki zgodbi o Balkanu v 90-ih. Naša diaspora se razprostira od švedske, norveške pa do Južne Afrike. Veliko jih prihaja nazaj domov in v zadnjih treh letih si močno prizadevamo, da bi izgradili našo državo, naše gospodarstvo, da bi ga ponovno postavili na noge in začeti smo morali iz nič. Na začetku smo se bolj osredotočali na vzpostavitev miru, šele v zadnjih letih se ukvarjamo z gospodarstvom in z drugimi pomembnimi faktorji v državi. Ustanovili smo Ministrstvo za diasporo in te prebivalce vsekakor želimo povabiti nazaj v državo. upam, da bomo do konca leta našli rešitev za registr vseh državljanov. Kar zadeva albansko manjšino v Srbiji, naj vas seznanjem, da jih večina živi na njihovih domovih, niso pa dobro vključeni v družbo. nimajo najboljšega dostopa do izobrazbe. In mislim, da bi morala srpska vlada pravzaprav storiti več za njihovo integracijo. Vendar pa mislim, da ne bi smeli povezovati situacije Kosova z situacijo v severnem delu Kosova in pa z situacijo albanske manjšine v Srbiji. Kar zadeva Eulex, eh, pogosto slišimo kritike, vendar pa so te kritike povezane z situacijo na severu države. In ta situacija zahteva boljše delovanje Eulexa. Na severu potrebujemo vzpostavitev načela pravne države in potrebujemo varnost in to lahko zagotovi Eulex, sicer pa je Eulex misija, ki jo močno podpiramo in mislim, da v splošnem upravlja zelo dobro delo. Sedaj pa k dialogu in odnosom med Kosovom in Srbijo. In sicer ob upoštevanju evropske perspektive. Moje mnenje je, da bi morali obe državi vstopiti v Evropsko unijo ne le na isti dan, ampak ob isti uri. Hvala, gospod zunani minister, za ta mnenja, za to izmenjavo, za vaše odgovore, ki so bili zelo zanimivi. Predlagam, da naredimo kratek premor, preden gremo potem na sedmo točko dnevnega reda. Hvala lepa. Sedaj pa sem jaz na vrsti, da vam zaželim dobro jutro in da napovem naslednjo temo na našem dnevnem redu. Gre za izmenjavo mnen in sicer v sodelovanju s pododborom za človekove pravice in v sodelovanju z delegacijo za odnose z Belorusijo o razmerah v Belorusiji po predsedniških volitvah 19. decembra 2010. Torej, kot sem že omenil, bomo to točko obravnavali skupaj s pododborom za človekove pravice. Zato pozdravljam gospoda Gdžiba, ki bo skupaj z mano vodil to izmenjavo mnen. Poleg tega pa je tukaj z nami tudi gospod Proteševič, ki je predsednik delegacije. Iskreno dobrodošli. Veste, da se je situacija v Belorusiji poslabšala in pozorno opazujemo, kaj se dogaja. Sprejete so bile tudi določene sankcije in upam, da bomo po predstavitvi naših gostov izvedeli kaj več o tem, kaj se v Belorusiji pravzaprav dogaja. Gospod Čip. Hvala lepa. E, Prisrčno bi rad pozdravil vse navzoče pri tem, pri tej skupni izmenjavi mnen o razmerah v Belorusiji. To je zelo pomembna tema današnjega dnevnega reda. Namenjena je seznanjanju Evropskega parlamenta z situacijo v Belorusiji. Potrebno se je ukvarjati z zatiranjem kandidatov opozicije pri volitvah, poleg tega pa se moramo sredotočiti tudi na preganjanje civilne družbe. Dnevno prihaja do, do kršenja človekovih pravic, pa tudi do sprejetja drugih spornih odločitev, ki močno vplivajo na trenutno situacijo v Belorusiji. Sedaj pa bi predstavil strokovnjake, ki bodo sodelovali pri današnjem sestanku in sicer je tukaj Neil German, ki je posebni poročevalec Mednarodnega odbora za človekove pravice za področje Belorusije. Vodi eh, skupino strokovnjakov organizacije OSEF poročilo, o katerem bomo danes razpravljali, je pripravil torej Mednarodni odbor za človekove pravice. In ta odbor združuje omrežja civilne družbe. Govorili bomo o svobodi izražanja in v glavnih dogodkih pred nedavnim v Minsku v Belorusiji. Govorili bomo o tu, tudi o zadnjem protestu v Belorusiji. Naš drugi gost je profesor Emanuel Deko. Profesor Deko. predstavlja nov, novo ustanovljeni odbor za prisilna izginotja in ta odbor pozorno spremlja dogajanje v Belorusiji. Vodi pa tudi oddelek za mednarodno pravo na univerzi Panteon Assas v Parizu. in govoril bo tudi o pogojih za vključitev v organizacijo OVSE. In še naš tretji gost, to je Aleksandr Baljacki, ki je predsednik sveta za človekove pravice v Jasna. To je organizacija, ki se bori za človekove pravice v Belorusiji in je sprejela že številne pobude za zaščito človekovih pravic in za družbene spremembe v državi. Ministrstvo za pravosodje je že večkrat zavrnilo uradno registracijo te organizacije, zato smo lahko zelo veseli, da je lahko gospod Pjaljacki danes prišel v Evropski parlament. Sodišče iz Minska je namreč junija izdalo uradno opozorilo glede organizacije Vjasna to opozorilo je vsebovalo navedbo, da gre tukaj za neregistrirano organizacijo. In to je v Belorusiji predmet visokih kazni, zato nismo bili pripričani, da bo gospod Bjaljacki lahko prišel k nam. Seznanju nas bo za situacijo v Belorusiji in z pobudami za prihodnost. Mislim, da to zadostuje za uvod v našo skupno izmenjavo mnen. Gospod predsedojoči, predajem vam besedo. Hvala lepa. Andrej, zdaj pa predajam besedo gospodu Nilu Jarmanu. <clears throat> Uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se vam za to priložnost, da prispevam k razpravi o situaciji v Belorusiji. Moje delo se osredotoča pred, predvsem na dogodke 19. decembra 2010, ker je za proteste po predsedniških volitvah. In precej podrobno bom opisal te dogodke. Želel bi nasloviti ključne dogodke tega dne in jih postaviti v kontekst situacije v Belorusiji, primerjati pa jih želim tudi z mednarodnimi standardi. Belorusija ni podpisnica Evropske konvencije o človekovih pravicah, vendar pa je podpisala mednarodno konvencijo o človekovih pravicah in državljanskih svoboščinah in tukaj eh, so vključeni zelo podobni standardi, kar zadeva pravico zbiranja in pravico do izražanja protestov. Zaradi tega mislim, da lahko uporabljamo evropske standarde za uh, Belorusijo in mislim, da lahko od beloruske države zahtevamo, da zagotovi možnost uh, zborovanja. Po beloruskem zakonu je bilo to prepovedano in oblasti niso bile obveščene, da bo organiziran protest. Evropsko sodišče za človekove pravice je izdalo številne sodbe, v katerih je bilo zapisano, da morajo biti protesti dovoljeni, če so ti mirni in če ni izbruhov nasilja. Če tudi torej, protesti niso bili zakoniti, bi morale oblasti zaščititi pravice protestnikov. In večino dneva oziroma večera so bili protesti mirni in policijska navzočnost je bila zgolj formalna. Potem pa je prišlo do incidentov do enega na samem začetku protesta in do enega proti koncu protesta. In sicer naj bi šlo za napad državnih sil na enega izmed eh, predstavnikov opozicije, Mikajlova. In ta napad je bil nesorazmeren in predstavlja precedens za dogodke, ki so se zgodili kasneje zvečer. Kakorkoli že, glavni del protesta v središču Minska je ostal miren. 30 tisoč ljudi se je zbralo, torej šlo je za obsežne demonstracije in protestniki so poslušali govore opozicijskih kandidatov. Ob 21.45 so nekateri ljudje, ki so ali pa niso bili del protesta, začeli napadati državne zgradbe oziroma stavbe. In zdi se, da nasilje ni bilo izzvano. Ne vemo, zakaj je do nasilja prišlo, ali so za to poskrbele tretje osebe ali pa udeleženci protesta sicer pa to sploh ni pomembno vprašanje. Ko so posamezniki napadli državne stavbe, protest več ni bil miren in ni bilo več zaščite v okviru konvencije o človekovih pravicah. Mogoče je šlo tudi za namiren napad, ki bi opravičil poseg državnih sil. Kar nekaj časa je trajalo, da je policija posegla v dogajanje, ko pa je posegla, je odgovorila z enakim nasiljem. Pri tem ni uporabljala nobenih kriterijev, napadla je enostavno vse. Policija je storila vse, da bi preprečila nasilje, ki se je dogajalo ob državnih stavbah. Velik del protesta pa je še zmeraj ostal miren. Kljub temu pa je policija napadla tudi protestnike. Po 30 minutah je policija napadla preostalo množico in uporabila nesorazmerno nasilje. Protestniki so skušali zapustiti prizorišče, niso bili nasilni, niso izzivali policije in zato smo bili zaskrbljeni zaradi tega odziva države. Vlada Belorusije je dejala, da napad na državne stavbe predstavlja množično nasilje in da so bili protestniki odgovorni tudi za ta napad. Naša analiza pa kaže, da obstaja velika razlika med velikim delom protesta, ki je potekal mirno, in pa med napadom na državne stavbe. Sodišče za človekove pravice je dejalo, da so lahko samo tisti, ki so bili neposredno udeleženi v nasilje, odgovorni za storjena dejanja. Beloruske oblasti pa so imele drugačno stališče. Preganjali so številne aktiviste za človekove pravice in pa številne zagovornike človekovih pravic in pa tudi številne predstavnike opozicije, ki pravzaprav niso bili odgovorni za nasilje, so pa organizirali miren protest. Torej mislim, da bi morali ta dva dogodka obravnavati ločeno. Seveda obstaja možnost eh, sankcij tistih, ki so organizirali nezakonit miren protest, vendar pa teh ljudi ne moremo preganjati zaradi izbruha nasilja, do katerega je prišlo. Beloruske oblasti niso izvedle nobene konkretne preiskave glede nasilja, ki so ga uporabile državne sile, predvsem policija. Ljudje so bili predmet preganjanja na osnovi šibkih dokazov in potrebno je pregledati celoten postopek sodbe, ki so bile izrečene in pa tudi preveriti je potrebno kriminalne obtožbe. Hvala lepa. Hvala lepa. Profesor Deko, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedojoči. Zelo sem vesel tega povabila eh, in možnosti, da pred vami spregovorim kot poročevalec OSEA za Belorusijo in v veliko čast mi je, da, sem, da sedim tu med eh, sosedoma, ki sta prav tako zelo pomembna na tem področju. Misija, ki sem jo dobil v okviru moskovskega mehanizma Eh, človekove razsežnosti, človekoljubne razsežnosti. Eh, ta misija je bila formalno zaključena z predstavitvijo mojega poročila pred stalnim odborom OSEA na Dunaju 15. junija 2011. Med to razpravo je Češka republika v imenu 14 terice, pa tudi Evropska unija in Združene države so sprejele zelo trdno stališče, medtem ko je Rusija pa pokazala določeno eh, eh, diplomatsko grobost, eh, čeprav so mediji danes, vemo, zelo občutljivi za stanje v Belorusiji. Poročilo je bilo takoj objavljeno na spletnih straneh OVSE-a v angliški različici in upam, da bo kmalu, tudi, kmalu sledil tudi ruski prevod. Zdaj pa je stvar držav. Eh, udeleženk in inštitucij OVSE-a, da zagotovijo ustrezno nadaljevanje. Seveda pa je nemogoče obrniti stran naprej, eh, ne da bi upoštevali tisto, kar se je dogajalo 19. decembra. Mednarodna stvarnost zagotovo govori tudi, kaže tudi na druge krize, predvsem recimo v sredozemskem bazenu, ampak eh, arabska pomlad zagotovo se ne sme končati v evropski zimi. V Washington Postu je uh, beloruski predsednik eh, marca govoril o podobnosti z dogodki na trgu Tahrir, govoril je o peti koloni eh, v svoji državi in tako naprej. Pred kratkim sta dva glasova se dvignila v okviru OSEA eh, v zvezi s tem. Najprej gospa Mijatovič, ki je predstavnica OSEA za svobodo medijev, ki je 1. julija pozvala gospoda Lukašenka in zahtevala, da naj neha z nasiljem proti novinarjem. Eh, še pred, bolj pred kratkim pa je zunani minister Litve, gospod Azubalis, ki veste, da torej Litva zdaj zagotavlja predsedstvo OVSE-ja, je po, objavil sporočilo 5. julija, in, v katerem obžalujejo nasilje proti miroljubnim državljanom. Poleg teh uradnih stališč uh, je pa uh, obžalovanja vredna tišina Urada za demokratične inštitucije in človekove pravice, uh, Eh, eh, ki eh, je izgubila nekoliko v pogled na, na to področje. V tem težkem kontekstu se je, je začel izvajati moskovski mehanizem. Obstajajo številni posredni in neposredni stiki med diplomatsko skupnostjo in civilno družbo, imamo številne filme, fotografije, Eh, opise dogodkov 19. decembra, čeprav pa seveda ti dokumenti niso vedno javno objavljeni. Tu je treba spomniti na šesti odstavek moskovskega dokumenta, ki pravi, da eh, države eh, udeleženke ne bodo na noben način posredovali proti osebam, organizacijam ali inštitucijam, ki bi imele stike z misijami strokovnjakov ali bi se z njimi pogovarjale in še vedno je to velika skrb eh, eh, za nas. Poročilo pokriva nekaj mesecev, govori o, vendar pa seveda se stvari razvijajo vsak dan in vidimo, da obstaja, prihaja do sistematičnih kršitev človekovih pravic. Vse, vsa pričevanja govorijo o tem, da je prišlo do provokacij, ki jih je treba, provokatorjev, ki jih je seveda še treba eh, najti in vse to je potem pa eh, imelo za posledico grobo in splošno eh, nasilje nad sicer miroljubno manifestacijo, kot je gospod Žarman že, že povedal potem je prišlo do seveda torej nasilja eh, proti politični opoziciji, proti civilni družbi, kar vse skupaj predstavlja ogromno hudo zastraševanje eh, eh, eh družbe v Belorusiji. Tu ne moremo govoriti o nekakšni pravni državi, če pa imamo neko negotovost in strah ki je tudi v pravosodju. Ta kriza je pokazala, da je bila nedavna liberalizacija zgolj majhno kratko poglavje, eh, v resnici pa sistem še vedno ostaja avtoritaren, ne zagotavlja možnosti izražanja človekovih pravic in tako naprej. Vidimo tukaj, tukaj tudi, da uh, uh, neka pomilostitev, potem ko je prišlo do izsiljenih priznanj, krivih pričanj, hitrih postopkov in tako naprej, da to preprosto ne more biti stvar resnične pravice in resnice. Gre za preprosto nek diplomatski privit. In kri eh, kriza tukaj ne zadeva le Belorusije in njenih eh, sosed, ampak dejansko krši vsa načela, vse zaveze, vse vrednote demokratične Evrope. In edina rešitev tukaj je, da pridemo do resnične, globoke reforme, da pridemo do pravne države, ki bo vredna tega imena, da se ločijo veje oblasti, da se zagotovi spoštovanje javnih svoboščin, svobode združevanja, svobode izražanja in da pridemo do neodvisnega in nepristranskega pravosodja, do možnosti pritožbe, do možnosti tudi mednarodnih jamstv na tem področju. Moje poročilo je eh, vsebuje nekatere konkretna priporočila, pragmatična poročila Belorusiji za to, da bi sodelovala ustrezno z mednarodno skupnostjo v okviru OSEA in v okviru združenih, organizacije združenih narodov. V tem smislu je moskovski mehanizem ni namenjen sam sebi, ampak pomeni le uh, začetek, uh, poziv k odgovornosti in politični volji vseh strani, ki so upletene. Evropski parlament mora biti tukaj v prvih vrstah za, te, za to kolektivno mobilizacijo, pri tem pa, da seveda nastajajo vedno novi izzivi. Urad za demokratične inštitucije in človekove pravice mora oblikovati ustrezno oceno vseh postopkov, Belorusijo pa, od Belorusije pa je treba zahtevati sodelovanje na konkretni ravni, ne glede na to, torej, eh, eh, stališča eh, uporabe moskovskega mehanizma. Torej, zelo pomembno je, kako bo tukaj deloval Urad za demokratične inštitucije in človekove pravice. Vemo, da je bil Urad OSEA v Minsku zaprt konec leta 2010. Resolucija 16. junija 2011 Sveta za človekove pravice, ki je bila izglasovana z 21 glasovi proti 5, vendar z 19 vzdržanimi glasovi, pa zahteva od visokega predstavnika Združenih narodov za, oziroma predstavnika za človekove pravice, da oblikuje prvo poročilo o stanju, da ga predstavi septembra in hkrati zahteva od eh, tematskih področnih poročevalcev, da spremljajo stanje v človekovih, eh, človekovih pravic na področju. Eh, eh, eh, torej, tu vidimo, da eh, moramo mora priti do konca naraščajoče represije, glede na to, da napreduje tudi socialna kriza v Belorusiji. No, Hvala lepa, gospod profesor. Zdaj pa gospod Bjaljacki. Все мы задаемся вопросом, почему была такая жестокая... Torej, vsi se sprašujemo že nekaj časa, zakaj je vlada uporabila tako, takšno nasilje proti demonstrantom. In še vedno nimamo odgovora na to vprašanje. Zdi se, da je prišlo do takšne situacije zaradi nepričakovanosti dogodkov. Kajti desetine tisočev ljudi prišli, je prišlo na ceste in eh, s to maso ljudi so pač želeli nekako opraviti, teh nezadovoljnih ljudi in to je povzročilo, da je prišlo do takšne masovne represije, ki se še nadaljuje, tudi še dan danes. Ta represu, represija neodvisnih uh, novinarjev, političnih aktivistov in tako naprej se ne konča. Nemogoče je opraviti na tak način čez noč z opozicijo in eh, ta kampanja nasilnega obravnavanja opozicije je bila skrbno načrtovana. Prav tako imamo zelo eh, burno eh, gospodarsko situacijo, imamo 50 odstotno inflacijo v zadnjih treh mesecih v Belorusiji in naše oblasti v zadnjem času so soočene ne toliko z besom političnih aktivistov, ampak z masivno, z nezadovoljno mas, maso uh, prebivalcev. Torej, ekonomska in finančna kriza je prav tako uh, z, končala, spocekala beloruski ekonomski uspeh in številni ljudje v Belorusiji so sedaj soočeni z revščino. Iz meseca v mesec se podira torej ta sistem In uh, vse to pa je povezano z, torej uh, ta ekonomska kriza je povezana z zmanjšanjem gospodarske podpore, ki prihaja strani Rusije. V zadnjih treh letih je gospodarska podpora Rusije eh, bila vedno manjša, zmanjšala se je za dvakrat v teh treh letih. Uh, in uh, uh, ruski predsednik vlade Putin je zmanjšal to podporo, torej je o, zagotovil 4 uh, milijarde evrov podpore, vendar pa to za Lukašenkov sistem, režim ni dovolj. Eh, gre za odvisnost od notranjih ruskih cen plina in nafte in potem eh, tukaj seveda eh, gre za carinsko unijo Kazahstana, Rusije in Belorusije, ampak hkrati se pa tu prihaja do naporov, da bi se ohranila neodvisnost. In sicer tako, da bi se izvajala lasna neodvisna ekonomska politika. Zaradi gospodarske krize, prihaja do hudih eh, socialnih, do, do resnih socialnih gibanj, do teh protestov, o katerih smo govorili in to se organizira večinoma prek interneta, večinoma mladina to organizira prek interneta, vendar pa tu nimamo nekega enega enotnega organizatorja teh dejavnosti, tu ni nekih jasnih voditeljev. Edinstvena, edinstvena značilnost teh protestov je, da ljudje preprosto pridejo na cesto in ploskajo. In te dejavnosti iz, se, se dogajajo praktično po vseh beloruskih mestih. V preteklosti pa ni bilo tako, ni bilo protestov. V zadnjih nekaj mesecih je kakšnih 2000 ljudi bilo tudi priprtih, več kot 1000 pa jih je bilo obsojenih za uh, huliganizem, za povzročanje neredov. Uh, imeli smo tudi primere, ko so pretepali protestnike in uh, medtem, ko so nekatere protestnike pripirali ljudje v civilnih oblekah. In pogosto sodniki sploh ne pokličejo prič, oziroma sodišče ne pokličejo prič, ampak sodijo zgolj na podlagi dokumentov, ki jih dobijo od policije. Seveda beloruske oblasti niso pripravljene na pogovor z belorusko opozicijo in videli smo, kako takšna sojanja potekajo proti političnim aktivistom. Do sedaj je bilo več kot 40 ljudi obsojenih na zaporno kazen zaradi njihove eh, dejavnosti 19. decembra, nekateri so med njimi so tudi bolni. In eh, tukaj ni bilo nikakršne rešitve v zvezi z političnimi zaporniki. Tukaj zdaj pozivamo parlamentarce naj ne nehajo z izvajanjem eh, pritiska nad, na, na, na beloruske oblasti. Vidimo, da je Evropski parlament tu zelo stabilen eh, Eden od novinarjev je bil sicer obsojen, potem pa osvobojen, izpuščen in eh, eden od časopisov pa je bil zaprt oziroma prepovedan. Ampak eh, tu bi se vam želil zahvaliti v imenu beloruskih aktivistov in nevladnih organizacij za vso pozornost, ki jo namenjate, ki jo Evropski parlament namenja situ situaciji v Belorusiji. Upamo, da bo, to, da bo ta pozornost se nadaljevala tudi jeseni. Eh, Kaj ti zelo pomembno je to za stališča tako ekonomske kot socialne krize, ki tam poteka? V Belorusiji se zelo dobro zavedamo vaše, vaše podpore in prav tako bi prosili za znižanje cene za, eh, za vizume za beloruske državljane, kajti na ta način bomo, bodo ljudje razumeli pri nas, da jim je eh, Evropski parlament naklonjen. Potasjevič, dve minuti. Pet minut, govoril bom polsko, če mi dovolite. Uh, Sledil bom torej svojemu kolegu Gžibu, eh, ki je predsednik pododbora za človekove pravice. Pre, prehajam torej na polščino. Hvala lepa. Rad bi se vam zahvalil, dame in gospodje. Eh, rad bi posebej se zahvalil vsem strokovnjakom, ki so ki delajo na področju oziroma v zvezi z Belorusijo. Tu govorim predvsem o strokovnjakih, ki so bili dejavni v okviru OVSE-ja in pa o strokovnjakih, ki so uh, bili uh, dejavni tudi zunaj okvira OVSE-ja. Spomnili se boste, da je Evropski parlament od lanskega decembra Eh, predstavljen torej strani gospoda Buzeka in z našo delegacijo v stikih za Belorusijo, torej da smo, smo bili vse čas zelo trdni glede kritiziranja dogajanja 19. decembra in tistega, kar se je dogajalo po 19. decembru. Kakšna je bila reakcija uh, beloruskih oblasti? No, obtožili so nas, da smo neobjektivni, obtožili so nas, da smo pristranski, da podpiramo zgolj opozicijo in hkrati so nas obtožili, da smo preveč radikalni pri svojih ocenah notranjega in zunanjega dogajanja v zvezi z Belorusijo. Rečeno je bilo, da smo politično naivni in neproduktivni kakšen pa je bil naš odziv na takšne obtožbe? Kadarkoli smo se srečali s svojimi beloruskimi kolegi, smo povedali, da nismo mi tisti, da ni Evropski parlament tisti, ki je uh, ocenil, da zadnje volitve niso bile skladne z mednarodnimi standardi. Ne, OVSE, organizacija OVSE je bila tista, ki je to ugotovila. In OVSE je je tako rekoč edina mednarodna organizacija, katere, Belorus, katere eh, član Belorusija je. Torej ne mi, ampak OVSE. O človekovih pravicah se veliko govori, eh, eh, so, zelo, so kršene na najosnovnejši ravni v Belorusiji, govorimo o svobodi izražanja, svobodi medijev. Te pravice se kršijo in to vsi vemo. in zunani objektivni eh, strokovnjaki so potrdili, da gre za to, da je tako. In tu gre za strokovnjake eh, iz organizacije, katere članica je tudi Belorusija. Ves čas smo pozivali beloruske oblasti, zahtevali od njih, jih prosili, prosimo, držite se pravil, držite se zakonskih pravnih besedil, ki ste jih sami podpisali če ste podpisali nek dokument, ki od vas zahteva, da eh, spoštujete neke pravice, prosimo, to tudi počnite. Prav tako smo vse čas znova in znova poslušali o tem, da je beloruska družba kot vsaka posttotalitarna družba, da preprosto še ni zrela za demokracijo. Seveda je pa očitno, da je eh, pot do demokracije v Belorusiji očitno še daljša kot običajno. Teoretsko namreč bi se lahko strinjali do neke mere. Ja, morda so nekatere države, ki potrebujejo nekaj več časa, da pridejo do dejanske demokratične ureditve. Nihče ne pričakuje, da se bo Belorusija eh, na hitro zapeljala v demokracijo, na hitro, tako kot recimo Poljska, Češka, Slovaška, Litva, Češka oziroma Slovaška, Češka republika in Slovaška republika. Torej, nihče ne želi od Belorusije zahtevati, da se mora spremeniti tako hitro kot naprimer Ukrajina. To, da žal to, kar vidimo v Belorusiji, pa ni le, da ni nikakršnega napredka, kar vidimo je, da stvari nazadujejo. V tem času lahko vidimo, da imamo neke paranoične reakcije eh, beloruskih oblasti. Ljudi se danes aretira v Belorusi samo zaradi tega, ker hodijo po cesti. Srečate se z nekaj ljudmi, z eh, dvema, tremi ali pa desetimi, greste skupaj jav, v nekem javnem kraju in ploskate od časa do časa in zaradi tega ste lahko aretirani in pristanete v zaporu to je dejansko paranoidna reakcija oblasti. In to je resnično vredno vse skrbi. Kakšnih 170 ljudi je bilo dosedaj aretiranih zaradi takšnega načina, zaradi takšnih dejavnosti, zaradi takšnega početja. Na ključni sprehajalci so bili pridržani neka ženska je bila pridržana, neka nosečnica je bila prav tako pridržana. In lahko se, bi se zgodilo, da bi izgubila otroka zaradi takšne brutalne intervencije policije. No, druga stvar so mediji. Gospod Počobut je resnično težki situaciji, ki je bil je uh, dopisnik polskega časopisa poročal je o dogodkih 19. decembra, bil je eh, zakonsko zaposlen novinar, akreditiran, potem pa je bil aretiran in obsojen na tri mesece zapora. Tri mesece je prebil v zaporu, ne da bi prišlo do kakršne koli sodne odločbe. Bil je očitno obsojen zgolj zaradi tega, ker je označil na nek način eh, z določenimi besedami beloruskega predsednika. Združeni narodi so se strinjali, da potrebujemo sankcije. Gospod Lajčak, ki predstavlja Evropsko unijo v tem primeru, je povedal, da se končno zdi, da bodo sankcije končno prinesle nekaj sadov. In zdi se, da so sankcije edini način, uh, s katerim lahko rešujemo situacijo v Belorusiji te dni. Uh, eh, predstavnik odbora. Uh, so, gospod Palecki govori. Hvala lepa. Belorusija je sedaj že šest mesecev v gospodarski in politični krizi. Za Evropsko unijo je to dobra priložnost, da poskusi izpolniti svojo vizijo, torej samostojna, neodvisna Belorusija. Gre za našo sosedo in upamo, da bo izvajan socialno tržno gospodarstvo. Po drugi strani je prav tako jasno, kar so povdarili strokovnjaki. Namreč Brusel se ne more vrniti k omejenemu dialogu z Minskom, ki je obstajal pred 19. decembrom, dokler ne bodo izpuščeni vsi politični zaporniki vseh 40 ki jih je in tudi določeni drugi pogoji morajo biti izpolnjeni določene novice v svezi s tem smo pred kratkim slišali, ampak natančno moramo spremljati, katere pogoje lahko zastavimo, če bodo nekateri politični zaporniki izpuščeni. Ampak še enkrat povdarjam, več kot 40 jih je in vsi morajo biti izpuščeni. Pripričan sem, da bi Evropska unija morala več pozornosti nameniti sodelovanju z Ukrajino in Rusijo v zvezi s tem. Prejšnji teden v Strasburu smo se srečali s gospodom Krišenkom, ministrom za zonanje zadeve. Vprašal sem ga, kaj Kijev počne v tej smeri. Dejal je, da vlada intenzivno sodeluje z belorusko vlado oziroma rusko vlado, in pritiska na Minsk, da bi izpustili politične zapornike. To je zelo pomembno sporočilo. Zelo pomembno je tudi, da Moskva razume, da posodobitev partnerstva z Evropsko unijo vključuje politični in gospodarski razvoj skupnih sosed, kot je Belorusija poudarjam, da se strinjam s tistimi, ki so dejali, da je treba izboljšati visumski režim za Beloruse. Večkrat smo v parlamentu že poudarili, da smo zgradili nov berlinski zid. Gospodarski berlinski zid za Beloruse, ki morajo tretjino ali četrtino svoje plače dati za vizum, če želi obiskati Evropsko unijo. Odbor za odnose z vzhodnoevropskimi državami je predstavil raziskavo o tem, kakšen vpliv imajo vizumi na odnose med Evropsko unijo, Belorusijo in druge države v vzhodnem partnerstvu. Približno 25 družb izgubi pogodbe, ali ne sklene pogodb zaradi težav z vizumi. Zato moramo tukaj ukrepati in doseči določen napredek. Tukaj ne govorim o daljni prihodnosti, ampak o bližnji prihodnosti. In še zadnja stvar. Evropska unija mora seveda okrepiti sodelovanje z belorusko opozicijo. V tej smeri tudi delamo. Mislim, da bi bilo koristno, če bi navezali stike z zmernimi politiki v Minsku in drugoj po Belorusiji, ter tudi funkcionarji trenutnega režima, kajti nekateri si prav gotovo želijo videti reforme in spremembo režima. Hvala. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa prosim gospoda Figenina, ki je sopredsedujoči parlamentarne skupštine Euronest. Izvolite. Predsedatel, neistina situacija v Belarus se razviva po edin. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, situacija se razvija na, v, ne, v izjemno negativni smeri. Po mojem mnenju in po mnenju večine izmed nas, so bili rezultati predsedniških volitev razočaranje. Pred volitvami smo namreč upali, da se bo situacija počasi izboljšala, ampak dan volitev je prinesel posem drugačne rezultate. V okviru Euronesta ki je bil ustanovljen v začetku maja brez udeležbe Belorusije. Udeležbe Belorusije namreč nismo želeli, kajti ta je bila praktično nemogoča po predsedniških volitvah. Smo ustanovili delovno skupino za Belorusijo, ki je bila sestavljena iz predstavnikov Evropskega parlamenta in pa preostalih petih držav vzhodnega partnerstva. Ta delovna skupina ki je bila torej ustanovljena v začetku maja, ima dva predsednika, enega iz Evropskega parlamenta in enega iz eh, parlamenta Moldavije. In ta delovna skupina si prizadeva za sodelovanje med Evropsko unijo in pa vzhodnimi državami, kot eh, je naprimer Ukrajina. Rusijo bi bilo tudi potrebno vključiti na nek način. Kar pa zadeva Belorusijo, mislim, da bi lahko skupaj veliko dosegli. Imam pa tudi vprašanje za naše goste, kajti to so ljudje, ki zres zelo pozorno spremljajo dogajanje v Belorusiji. Moje vprašanje pa je sledeče. Ali obstaja možnost, da se bo v Belorusiji oblikovala svobodna država, ki bo omogočila tudi volitve po mednarodnih standardih? Kar pa zadeva Evropsko unijo, mislim, da so naše možnosti omejene. izčrpali smo vse naše možnosti in to pomeni, da je Evropska unija skušala pomagati beloruskim državljanom in da razlikujemo med sodelovanjem z belorusko vlado in pa belorusko civilno družbo. Torej, se mi zdi, da bi lahko za državljane Belorusije storili še veliko več, če bi poskrbeli eh, za spremembo pogojev za pridobitev vizuma. V tej povezavi bi rad zastavil tudi naslednje vprašanje. Kaj še lahko storimo za Belorusijo? Kako lahko pomagamo opoziciji v političnem in moralnem pogledu? Tako Kako lahko podpremo dejavnosti opozicije? Kako lahko poskrbimo za stabilizacijo? Dobro se mi zdi, da opozicija pogosto obišče parlament, ampak videli smo tudi, kaj se je zgodilo s predstavniki opozicije po predsedniških volitvah. V zadnjem času je prišlo do dogodkov, ki so dokazali, da je Belorusija policijska država ali pa vsaj deloma policijska država. To povzroča dodatne težave. Upam pa, da bo pritisk znotraj države in iz tujine skupaj z gospodarsko krizo in njenimi posledicami vodil do sprememb. Hvala lepa. Yes, please. Hvala lepa, gospod Landsbergis. Za dve minuti. Govoriti želim o tem, kar morda ni tako znano o dogodkih 19. decembra v primerjavi s tem, kar smo videli na posnetkih. Lukašenko in njegov KGB. Njegova služba KGB so bili dobro pripravljeni na spopad z opozicijo, potrebovali so le neko pretvezo. Več agentov je poskušalo zanetiti spore. Voditelji so ljudi pozivali, da naj ne sprožajo nasilja. Če to primerjamo z drugimi dogodki po volitvah, ko so protestniki prišli pred palačo Lukašenka, je gospod Milinkjevič prosil naj ne napadejo zgradbe in zato so ga drugi med vodilnimi ljudmi eh, nezdružene opozicije obsojali. Včasih so ga celo označili za izdajalca. Zanima me, ali ste se iz tega kaj naučili ali ne? Kakšna je sedaj možnost za to, da bi zgradili in obdržali enotno opozicijo z konsolidiranim programom in taktiko? Ali obstajajo kakšne osnove za te domneve, namreč, da opozicijo plačujete tako Zahod kot tudi Moskva. Now, Schulz, Hvala, gospod Šulc. Moje vprašanje se navezuje na to, kar je pravkar povedal kolega Landsbergis. V kolikšni meri je bilo raziskano, kdo eh, so bili tisti, ki so izvali nasilje na prizorih smo videli zgolj napad na državne stavbe in kolikor smo slišali, so bili priprti le nedolžni udeleženci protesta. Moje vprašanje bi rad zastavil gospodu Bjelackemu. Zanima me, ali bi politični model, kot je okrogla miza, kot smo imeli na Polskem ali pa v vzhodni Nemčiji, pripomogla k pogajanju, pogajanjem med eh, trenutno totalitaristično vlado in pa opozicijo? Bi lahko potem v naslednjih mesecih dosegli nekaj podobnega političnemu soglasju? Hvala lepa, gospod Kela. Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo me veseli skupno stališče, ki ga je končno sprejela Evropska unija namreč, da to načelo pogojevanja, ki veli, da je treba najprej izpustiti politične zapornike, šele potem bo se začel izvajati omejen ali neomejen politični dialog. Mislim, da so bile razmere pred letom dni drugačne. Naši voditelji so bili preveč zagreti za to, da bi dosegli sporazum z Lukašenkom. Naučili smo se od tedaj, da diktatorjem ne gre zaupati. Moje vprašanje gostom je naslednje. Kako vi ocenjujete nedavni razvoj beloruske civilne družbe, gre za mlado družbo, ki je vešča Facebooka in uporabe računalnikov? Zanima me, ali so sposobni ustvariti svoje organizacije. Kakšne so možnosti za to, da bi ponovno zgradili združeno opozicijo? Mislim, da je to najpomembnejši predpogoj za vse skupaj. Gospod Füle, komisar, se je nedavno sestal z več opozicijskimi voditelji Belorusije in jih pozval, da se združijo. In moj zadnji komentar je, da lahko evropski poslanci dejansko storijo nekaj, da podprejo beloruske politične zapornike. Gre za tretjo raven. Lahko si izberete določenega političnega zapornika, mu pošljete kakšno pismo in tako prevzamete odgovornost ali zanimanje za njo. Hvala, gospa Andrikijene. Hvala, govorila bom litovsko. Norečil predete na to, apie ką kalbėjo. Začela bi s tem, kar je povedal gospod Potaševič. Res je, da je situacija v Belorusiji vedno slabša, to da to pa kaže le na vedno šipkejši režim. Ker ti že majhne skupine ljudi, ki se združujejo in ki aplaudirajo, ki ploskajo na cesti, že te takšne se aretira in to kaže, da je režim obupan. In mislim, da bomo jeseni priča novim dogodkom, ki bodo še morda, morda še bolj zanimivi zastavila bi nekaj vprašanj gospodu Bjeljackemu in drugim govornikom. Vprašala bi vas, kako vidite stališče Evropske unije oziroma eh, polo, eh, kak, ali, ali Evropska unija govori v en glas v zvezi s tem Eh, področjem ali so morda nekatere države bolj pragmatične in ne, se nekoli ločijo od skupnega eh, in ali ima to kakšno, kakšno vpliv na Belorusijo. Hvala lepa. Naši kolegi so zastavili več vprašanj. Imamo samo 15 minut, preden moramo zaključiti, zato predlagam 5 minut za vsakega, mislim, da je to ustrezno. Mislim, da je sedaj primerno, da obrnemo vrstni red. Začeli bomo z gospodom Beljanskim, potem pa profesor Deko in gospod Jarman. V bodočih parlamentskih volitvah v naslednjem letu nas bo parlament. Hvala. Govoriti moramo o prihajajočih volitvah jeseni, to bo naslednje leto jeseni. Če obstajajo možnosti, da bi imeli svobodne volitve in ali oblasti ne bodo uvedle obsežnih sprememb. Če ne bodo izpolnili vaših pogojev, med drugim svobode medijev, svobode združevanja, svobode do političnih organizacij, torej če vse to ne bo izpolnjeno, potem svobodnih in poštenih volitev ne bo. Po drugi strani so razmere zelo dinamične. Več različnih scenarijev je, ki jih predvidevamo. Naprimer, jeseni bomo sprožili obsežne politične kampanje. Del opozicije je že združen in to je zelo dobro. Kar zadeva vprašanje, ali je mogoče ohraniti združeno demokratično opozicijo. Trenutno to težko ocenim. V tem trenutku združene opozicije ni. Določena področja so, o katerih se vse opozicijske sile strinjajo, naprimer izpustite vseh političnih zapornikov. Vendar trenutno ne potekajo pogovori o kakšnih skupnih ukrepih. Videli bomo, kaj se bo zgodilo jeseni. Nedavni dogodki, po moje, kažejo, da masovni protesti proti vladi obstajajo, ljudje si želijo demokracije, mislim, da ni tako pomembno, ali obstajajo kakšne strukture za združitev opozicije. Pred nekaj meseci sem bil v Tuniziji in slišal sem, da politične opozicije ni, mase ljudi so tiste, ki so sprožile to gibanje in podobno se mora zgoditi tudi v Belorusiji, kar zadeva to, ali je opozicija bolj naklonjena Moskvi ali Zahodu, ne vem, ampak upoštevati je treba, da oblasti zelo pritiskajo na opozicijo. Mislim tudi, da je tajna služba infiltrirala opozicijo, zato so razmere zelo zapletene. Težko je vedeti, kakšne so dejansko stvari. Slišali smo tudi besede o provokatorjih, ki naj bi delovali 19. decembra. Podrobnosti še niso znane, seveda spremljamo sodne procese proti tistim, ki so bili obsojeni za napad na zgradbo, razbijanje okn in tako naprej. Težko je reči, ampak Če so takšni provokatorji obstajali, je jasno, da jih niso pridržali, kajti pridržani so bili samo navadni državljani, ki so mirno protestirali. Ampak število aktivnih udeležencev, ki so bili blizu urad zgradbe, je bilo 30 med tem, ko je bilo skupno število protestnikov med 15 do 20 tisoč. Od, okrogla miza je dobra za misel, ampak za enkrat beloruske oblasti še niso poslale signalov, da so pripravljene na pogajanja z opozicijo. Gospodarska kriza, po mojem, prav tako še ni dovolj huda, da bi vlado prisilila v pogajanja z opozicijo. nedavni dogodki v civilni družbi, po mojem mnenju, kažejo, da razmere niso tako slabe. Oblasti sicer pritiskajo in pritiskajo tudi na civilno družbo v zadnjih šestih mesecih, ampak ljudje so še vedno precej aktivni. Seveda lahko vidimo, da Te dejavnosti vključujejo vedno več ljudi, tudi splošna javnost sodeluje v tem gibanju. Novinarji, aktivisti, splošna javnost, vsi se uspešno upirajo pritisku. Kar zadeva stališče Evropske unije. Slišimo en glas, glas Evropskega parlamenta. Ta glas je zelo jasen. Ciljno usmerjene gospodarske sankcije se sedaj izvajajo v mnogo večjem obsegu kot prej in to je za me zelo pomemben signal strani Evropske unije vladi v Belorusiji in vlada je ta signal prav gotovo slišala. Vsaka uporaba političnih mehanizmov proti Lukašenkovi vladi v Belorusiji je bila obsojena na neuspeh. Ampak gospodarske sankcije so učinkovit način. To bodo beloruske oblasti prav gotovo morale upoštevati. Hvala. Hvala lepa. Naj povem, da je seveda prioriteta v tem trenutku osvoboditev političnih zapornikov, pa ne samo njihova osvoboditev, ampak tudi njihova rehabilitacija in reintegracija v delovanje. Tu, tu je bilo postavljeno vprašanje v zvezi z svobodo, svoboščinami. Zagotovo tu lahko govorimo o nekem damoklevem meču, eh, kar se tiče tistih, ki zagovarjajo človekove pravice. Nekatere dejavnosti se tukaj sicer tolerirajo in tako naprej, E, vendar pa so stvari zelo negotove, ni jasno, kaj se bo zgodilo in vse čas obstaja grožnja novega vala represije. Če želimo dobro razumeti tukaj e, stanje, kot je bilo že povedano, moramo videti, kako je s tem KGB-jem, ki je dobesedno ohranil ime, kaj ta počne in kako bo počel. Uh, Eh, imamo seveda nekatere pravosodne eh, olepšave tukaj, v resnici pa imamo ozračje strahu, teroriziranosti, črnih seznamov, eh, na katerih so otroci političnih opozicijskih voditeljev, imamo sezname, s katerimi se ljudem oziroma študentom, dijakom prepoveduje oziroma brani, da bi, šli naprej, da bi študirali naprej in tako naprej. Torej imamo neke ukrepe, ki skušajo preprečiti opoziciji in eh, civilni družbi, da bi delovala. Ko govorimo o pravosodju, so stvari tam zelo negotove, arbitrarne. Tudi sodniki so prestrašeni. Odvod, od, imamo odvetnike, ki niso v resnici odvetniki, ki e, sicer branijo e, e, ljudi, pa v resnici jih ne branijo in tako naprej. Imamo torej neko situacijo, dejanske eh, komunistične diktature, če želimo preprosto opisati, zakaj gre. Kakšna je v osnovi situacija? Eh, zagotovo Evropska unija mora govoriti v en glas, mora poskušati mobilizirati svoje zaveznike, združene države so prav tako zagotovo vključene tukaj, treba je pa najti način, da se mobilizira tudi Rusija ter Ukrajina. Prav tako bilo treba najti ustrezne, ustrezno ciljane sankcije, ki ne bodo prekinjale stikov, naprimer, ki na gospodar, po gospodarski plati ne bodo še poslabšale že tako težkega stanja prebivalstva, zato da ne bi prišli do neke nove kube, ki, je, ki se duši, ekonomsko duši. Eh, prav tako je treba eh, povečati stike med eh, uradniki, namreč ni nujno, da so vsi uradniki v Belorusiji na strani eh, predsednika. Seveda pa imamo tam represivni sistem, ki je zelo učinkovit. Treba je tudi upoštevati stvarnost, eh, finančno krizo, v kateri smo in tukaj razmišljati o nekih eh, mehkih prehodnih rešitvah. Ne moremo, pa, ne moremo pa seveda zamenjati ljudstva, kot je rekel Brecht. Treba je najti neke kredibilne alternative na politični ravni. Hvala lepa, gospod predsednik. Profesor, uh... Hvala, gospod predsednik. Gospod Jarman. Thank you, eh, thank you, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vprašanje političnih zapornikov ste omenjali in dejansko je to zelo pomemben problem, ki, kjer lahko Evropska unija pomaga. Ljudje so omenjali tudi potrebo po rehabilitaciji, ampak to mora vključevati tudi ponovni pregled primerov proti njim, kajti drugače bi lahko pravnomočna obsodba ostala v njihovi kartoteki, če tudi jih izpustijo in potem ne bi mogli enakopravno sodelovati v družbi. Zato moramo zagotoviti celotno oceno okoliščin v okviru katerih so bili obsojeni. Kar zadeva upravičenost odzivov na dogodke 19. decembra je zelo pomembna. Ampak tisti, ki so bili vključeni v nasilne dejanja, tako se zdi, niso bili predmet kazenskega pregona. Jasno pa je, kdo so ti posamezniki bili, zato mislim, da bi morali poskrbeti, da se jih prevede pred sodišče. Kar zadeva potrebo potem, da bi preiskali odgovornost za ta dejanja, kdo je dal ukaz za posredovanje, kdo je na, nastavil raven nasilja in tako naprej. Zdi se, da so državni uradniki bili vključeni v to, ne ve pa se, ali je bilo to na predsedniški ravni ali nižje. Mislim tudi, da bi morali upoštevati naslednje. Zdi se, da se protesti v različnih oblikah nadaljujejo, pogosto so celo domiselni, to pa izvajo posamezniki in organizacije po vsej Belorusiji. Pogosto jih policija napada, aretira ali izvaja druge sankcije, ampak podobno kot v južnem sredozemlju se zdi, da ko duha enkrat izpustijo iz steklenice, kar se je zgodilo 19. decembra, potem je ljudi težko spet strpati nazaj in jih imeti pod pritiskom. Pretesti se torej nadaljujejo, tudi upor se nadaljuje. Mislim, da bi Evropska unija lahko naredila še več v zvezi s tem. Govorijo o okrogli mizi, ampak bolj trajnosten, obsežnejši dialog z organizacijami civilne družbe v okviru Belorusije, zato da bi dosegli sporazum, bi bil potreben ne vključiti samo nekaterih ljudi, ampak vse. Ugotoviti moramo, kako bi Evropska unija lahko podprla tekoče delo. Upoštevati moramo, da delo že teče, upoštevati moramo tudi, da je glasov v Belorusiji verjetno več, treba jih je spodbujati in podpirati. Predvsem v prihodnjih mesecih, to bo zelo dolg proces, ampak mislim, da Evropska unija lahko pritisne na oblasti in najde tudi druge možnosti za podporo civilne družbe pri njihovem trenutnem delu. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Protasevič. Izvolite. Ja, bardzo srdečne počinkovati za e, bardzo interesujoče. Hvala lepa. Najprej naj se vam toplo zahvalim za te zelo zanimive predstavitve. Hvala lepa, da ste danes orisali neke vrste pravno interpretacijo dogodkov 19. decembra. Gospod Deko in gospod German sta predstavnika mednarodnih organizacij. Oba sta pokazala. Kakšno je bilo ozadje tistih dogodkov? Natančno sta urisala tudi časovnico in tudi odzive oblasti. Izkazalo se je, da mirne demonstracije, ki so takrat potekale, niso bile vir težav v Minsku. Vse skupaj je bila le pretveza. pretveza za zelo neustrezen odziv beloruskih oblasti. Številni aktivisti povezani z opozicijo so sedaj v zaporu. Mislim, da moramo vsi skupaj delati na tem, da jih izpustijo in rehabilitirajo. O vse, ne samo Evropski parlament, kakor je povedal gospod Protaševič torej, ne samo Evropski parlament nasprotuje postopanju beloruskih oblasti, tudi drugi so tega mnenja. Beloruskih oblasti in režima ne kritizira samo Evropski parlament. Ose smo zelo hvaležni za to, da so preiskali dogodke v Belorusiji in tudi predstavili možnosti, kako se lahko odzovemo na nje, kako lahko pritisnemo na režim, zato da bi izpustili politične zapornike. Najti moramo nove načine za to, da spremenimo Belorusijo in kakor ste povedali, jesen bo prav gotovo zelo zanimiva. Hvala. Gospod Protosjevič. Najlepša hvala. Naj se tudi sam zahvalim našim gostom in pa tudi vsem eh, kolegom, evropskim poslancem za njihove prispevke. Strinjam se z njimi, da moramo izvajati mednarodni pritisk na beloruski režim kajti le na ta način bomo dosegli izpustitev zapornikov in morda bo končno prišlo tudi do sprememb na boljše. Mogoče bo postala družba bolj svobodna, mogoče bo sistem postal bolj demokratičen. Pred tem sestankom sem se po telefonu pogovarjal z gospodom Počebutom, novinarjem, ki je bil priprt in izpuščen eh, le pred nekaj dnevi. In dejal mi je, prosim, povejte vsem navzočim, da sem bil izpuščen le zaradi mednarodnega pritiska in da so gospodarske sankcije pripomogle k temu in še vedno obstaja možnost, da bo Evropska unija podaljšala veljavnost teh sankcij. In to je bil edini razlog za mojo izpustitev. To sem vam torej želel povedati in želim, da ostanete trdni, ko gre za to vprašanje, kajte le na ta način se bodo stvari obrnile na boljše. Hvala lepa, s tem zaključujemo razpravo o tej točki. Hvala lepa vsem gostom. Hvala vsem za udeležbo pri tej razpravi.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

<laughs> Dragi kolegi, prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Prosim, če sedete, da bomo lahko začeli z razpravo. Kot veste, je naša naslednja točka izmenjava mnen s predstavniki iz sirske opozicije o trenutnih razmerah v Siriji. In to izmenjavo mnen smo organizirali skupaj z delegacijo za odnose z državami Mašreka. Marijo David, prisrčno pozdravljeni tukaj med nami. Marijo David je vodja te delegacije. Kot veste, že tri mesece potekajo mirne demonstracije v Siriji, ki pa jih režim nasilno zatira in To obnašanje je nespremljivo. Pretekli teden je parlament z pomočjo resolucije prosil Združene narode, da obsodijo dogajanje v Siriji in da organizirajo preiskavo o nasilju in pa celo o mučenju otrok. Kot veste, so Združeni narodi obsodili nasilje in eh, uvedli stroge sankcije, ravno tako pa tudi Evropska unija. Veliko veselje nam je, da lahko tukaj pozdravimo. Eh, goste, ki nam bodo pomagali oceniti situacijo v državi. Z nami je dr. Hajtam Al-Maleh, ki so ga ravno kar izpustili iz zapora, namreč pretekli mesec, 17 mesecev je bil priprt in to nam že veliko pove o dogajanju v državi. Poleg tega pa tukaj pozdravljamo tudi profesorja Borana Galjona, ki je direktor za politične študije na Sorboni v Parizu. Prosil bi oba gosta, da podata svoj prispevek. Začeli bomo z doktorjem Almalehom, ki bo predstavil situacijo v Siriji. Prosim, da se omejita vsak na deset minut, tako da bomo kasneje lahko imeli tudi razpravo. Beseda je vaša, doktor Almaleh. Najlepša hvala za vaše povabilo poleg tega pa se zahvaljujem tudi vsem državljanom Evropske unije in pa vsem vladam Evropske unije, ki so, me, ki so mi pomagale v času mojega pripora. Hvala, ker so uporabile svoj vpliv in so pritisnile na režim ki me je posledično izpustil. Prihajam iz nemirne situacije v Siriji. Gre za revolucijo, ki se je pričela pred tremi meseci. Državljani so soočeni z zelo slabim režimom. že od samega začetka resolucije je režim pričel izvajati nasilje nad civilnim prebivalstvom, ki ni bilo oboroženo. Vsi prebivalci na cestah, v mestih in vseh so mirno protestirali. ne moremo razumeti, zakaj je režim pobil te ljudi. Vendar pa gre tukaj za ponavljanje zgodovine od leta 1918 pa do danes. Prav nič se ni spremenilo. Od leta 80 do 90 smo izgubili 60 do 80 tisoč ljudi. Ti so bili žrtve masakra, umrli so tudi v zaporih. Gre torej za enak način razmišljanja, za enako ozadje. Ta rež, režim se nadaljuje in država je že vse čas v rokah dinastije Al-Assad očeta je nasledil sin. In vprašali smo režim, ali je pripravljen na dialog. Če želi vzpostaviti dialog, potem mora prenehati z pobijanjem ljudi. Zostaviti je potrebno napade strani varnostne službe. Potrebno je prenehati uporabljati nasilje in moč za zaustavitev revolucije. Potrebno se je tudi usesti za mizo in razpravljati o situaciji. Pa se ni nič zgodilo. Režim nadaljuje za svojim početjem. Še naprej pobija ljudi, veliko se jih je znašlo tudi v zaporu. 15 tisoč ljudi je priprtih iz nobenih pravih razlogov. Več kot 2000 jih je bilo ubitih in približno 1500 jih je izginilo. 100 otrok, približno 100 otrok. Mlajših od 15 ali pa 12 let je bilo izpostavljenih mučenju, če tudi je Sirija se je Sirija zavezala, da bo prenehala z mučenjem v državi, vendar pa ta režim ne spoštuje nobenih zavez. Ne spoštuje mednarodnega prava, ne spoštuje mednarodnih pogodb, pa tudi ne spoštuje pravil znotraj države, ne spoštuje nobenih zakonov. ta režim vlada z dekreti. Zakonodaja pa stoji na zaprašenih policah. Torej, vprašajte se, kako lahko živimo v takšnem režimu. Osebno sem poslal več pisem Asadu al-Bashirju že na začetku njegovega vladanja pred desetimi leti. Poslal sem tudi številna pisma najpomembnejšim predstavnikom varnostne službe, pa tudi ministrom. Pismo za pismom sem pošiljal, pa se ni nič zgodilo. Ni nobene možnosti za dialog. Kot sem dejal, je sedaj prišlo do velikega prelivanja krvi na ulicah Sirije in režim se ni premaknil niti za pet. Opozicija se je začela organizirati, pripravili smo nekaj sestankov, pri katerih smo razpravljali o prihodnosti države. Verjamemo namreč, da je prihodnost tega režima zapečatena nimajo možnosti, da bi še naprej vladali državi. Po mojem mnenju se je čas tega režima iztekel, kot se izteče čas vsake vlade. Nobene pravice nimajo po mednarodnem pravu, da bi sprejemali nove zakone, zgolj zato, da bi se obdržali na oblasti. Razmisliti morajo o tem, kako lahko zapustijo oblast in pustijo, da to državo iz diktatorskega režima popeljemo v demokracijo, v svobodno državo, ki bo spoštovala vse državljane, ki bo spoštovala vse veroizpovedi, ki bo spoštovala tudi ateiste, arabce in druge narodnosti. Imeli smo. Imeli bomo sestanek v Damasku 16. in razpravljali bomo o prihodnosti Sirije. Na isti dan pa bomo imeli tudi sestanek v Istanbulu. Tam se bomo srečali s predstavniki iz drugih držav. Po nekaj dnevih pa eh, bo potem potekal tudi sestanek celotne opozicije in skupaj se bomo dogovorili o naših korakih za prihodnost. V Siriji ljudje verjamejo, da je Evropska unija njihova partnerica. Dolgo zgodovino imamo z Evropo, tega se najbrž vsi zavedate in. Če bo Evropa pomagala razvoju revolucije, če bo pomagala ljudem, ki sedaj protestirajo na ulicah Sirije, bo to dobro tako za Evropsko unijo, kakor tudi za Sirijo. Še prav posebej pa bo to dobro z vidika migracij. Vi imate kar nekaj težav z ljudi, ki prihajajo od tu in tam. Torej, če lahko Siriji zagotovimo dobro prihodnost, bo to pomagalo vsem. Naprimer. Trenutno imamo na sirskem ozemlju okrog 3000 tankov in veliko tankov je obkolilo vasi in mesta, tako da tam ni hrane, ni oskrbe, ki jo ljudje potrebujejo, poleg tega pa se izvaja tudi mučenje. in žene upirajo pogled v svoje moži. To pa se dogaja vsak dan. Kako lahko torej najdemo izhod iz te grozljive situacije? Ljudje v Siriji so zelo pogumni. To so dobri ljudje. celotna družba sodeluje, vsi skupaj se borimo na ulicah in upamo, da bomo dobili tudi določeno politično pomoč z vaše strani. Najlepša hvala. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa profesor Galjon. Hvala, gospod predsedujoči. Naj se najprej zahvalim za vaše povabilo. Torej, najlepša hvala, ker ste nas povabili, da spregovorimo pred vami o zadevi, ki jo vsi vidite danes. Gre za sveto zadevo v drž deželi, ki je predolgo trpela zaradi arbitrarnega, nedemokratičnega režima in želimo si torej prehoda v demokratični sistem iz te diktature v demokratični sistem. Kot vsi veste, je Sirija starodavna država, ki je vedno dobro povezovala, v kateri so se povezovali, različ, povezovali različne skupnosti. Uh, in eh, je Sirija tudi eh, dežela zaznamovana z duhom tolerantnosti, strpnosti, miru in uh, velike civilizacijske, civilizacijskih vrednot. Bila pa je žrtev modela, sovjetskega modela vladanja, Eh, in vzpostavitve torej režima, v katerem so propadle vse svoboščine, v katerem, in, v katerem ni nobenih pravic, v katerem so vse pravice poteptane in v katerem so ljudje sistematično zasramovani. Žal, politika, eh, evropska politika v teh zadnjih 30 ali 40 letih ni bila zelo nasprotna, nasprotujoča takšni situaciji. Ohranjala se je Eh, govorilo se je o ohranjenju stabilnosti za vsako ceno, seveda v regiji, kjer sta dve tretjini uh, naftnih oziroma uh, eh, oglikovodikovih zalog, šlo je seveda tudi za varnost Izraela, ohranjanje varnosti Izraela in zaradi vsega tega so, imamo danes situacijo, kakršna pa če, oziroma se je takšna situacija ohranjala. To je treba povedati, upamo pa, upam pa, da bo uh, končno prišlo do odločitve, da se s takšno politiko preneha, s politiko, ki je spodbujala tak sistem diktature in Asad eh, in režim Asada eh, se je vedno štev kot eh, vir stabilnosti, danes je pa to v resnici vir nemira, nestabilnosti, ne samo v Siriji, ampak na celotnem Bližnem vzhodu. Danes smo torej v položaju, ko je sirsko ljudstvo niko, bolj kot kadarkoli prej pre, eh, pre, eh, odločeno, da pride do svobode in da se tudi žrtvuje, da žrtvuje karkoli je potrebno, da bo samo lahko odločalo o svoji prihodnosti, da se bo znebilo tega režima. In hkrati je treba povedati, da še nikoli ni bil katerikoli režim tako barbarski do lastnega ljudstva, kot je današnji sirski režim. In tu smo ne zato, da bi vam govorili o informacijah, da bi vam nosili informacije. Pripričan sem, da veste veliko o tem, kar se dogaja v Siriji v tem trenutku, ampak tu smo zato, da bi vas prosili. Da bi vas prosili, da podprete izbiro tega ljudstva, izbiro tega naroda, da pride do režima, ki si ga zasluži, do oblasti, ki si jo zasluži, oblasti, ki se bo odzvala na, njegovo, na njegove izbire, in eh, oblasti, ki, bo, ki jo bo zastopala, ki bo predstavljali ljudje, ki jih bodo ljudje sami izvolili. Sirska opozicija je dolgo je trajala, da se je organizirala, ampak danes je organizirana in se še dobro organizira, se še organizira. Precej sestankov, konferenc je bilo opravljenih na to temo, da smo ugotovili, kam želimo, kakšna naj bo naša smer. Tudi jutri in naslednjih eh, prihodnosti bodo še konference in sestanki, ampak sirska opozicija v resnici ni tako razdeljena, kot se govori. Je pluralistična, kar je seveda normalno, vse opozicije so pluralistične in raznolike, ampak hkrati pa opozicija ima neko osnovo, skupno osnovo, ki jo lahko pozamemo v nekaj točkah. Prvič, celotna opozicija se strinja, da potrebujemo prehod v demokratični režim. Kaj to pomeni? Celotna opozicija zavrača kompromis z obstoječim režimom. Drugič, vsa sirska opozicija zavrača kakršnokoli vojaško, zunanjo, tujo vojaško intervencijo. Vsi Sirci se strinjajo s tem, da ne pri, sme priti do kakršnekoli zunanje intervencije. In prepričani so, da lahko sami z lastnimi močmi pridejo do konca in, in vržejo ta diktatorski režim. In tretjič, vsi sirci se strinjajo, da je treba razmišljati o Siriji kot enotni državi, kot o enotnem narodu in da je treba zavrniti vse oblike, kakršnekoli oblike diskriminacije, verske, eh, etnične ali, ali na podlagi veroizpovedi. Torej, kakršnakoli diskriminacija mora biti izključena. Tudi vsakašna, vsaka mobilizacija nekih takšnih ali drugačnih verskih eh, podlag je izključena. Vse to zaradi te, zato, da, bo, torej, da bomo uspešni. Četrtič, celotna opozicija se strinja in podpira zamisel o tem, da morajo manifestacije, demonstracije ostati miroljubne, da ne sme biti nikakršnega nasilja strani demonstrirajočih. In tu lahko rečemo, torej, da je dejansko po vseh teh točkah sirska opozicija enotna. Kaj pa sirsko ljudstvo pravzaprav zahteva od če se si želi od Evrope. Bistveno je, da skupaj z vami ugotovimo, kakšna sredstva bi lahko uporabili za pomoč sirskemu ljudstvu, da bi uresničilo svoje želje in izpeljalo to tranzicijo, prehod v demokratični sistem. E, tudi politiki poslanci, na, eh, torej obiski politikov poslancev eh, pri nas so že zelo pomembni eh, tudi za zaščito protestantov. Hkrati pa mislim, da Evropa v celoti in parlament lahko tukaj zelo pomaga, lahko začne razmišljati o nekih službah, ki bi zagotovile rešitve ali pa ponudile neke praktične odgovore, hitre odgovore za pereča vprašanja sirskega ljudska, ljudstva v tem težkem trenutku tranzicije. Seveda morate vi ugotoviti, kakšna podpora bi bila mogoča, kaj lahko zagotovite in kako lahko to zagotovite, da bo sirsko ljudstvo dejansko prišlo iz te težke situacije. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod profesor. Mr. Eh, Mario David, who is. Sedaj pa moj kolega Mario David, ki je, kot sem dejal, predsednik delegacije. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil profesorju Galjunu in doktorju Almalehu za njun uvod, za njuno izjavo. Ni potrebno poudarjati, da V Evropskem parlamentu zelo pozorno spremljamo situacijo v Siriji in podpreti želimo gibanje, ki bi lahko pomagalo pri preprečevanju prelivanja krvi civilistov. Poleg tega želimo izboljšati pogoje v državi in poskrbeti za demokracijo. Kot vidite, delimo številne vrednote z vami. Imam pa tri vprašanja. Profesor Galjon, omenili ste že tri konkretne ukrepe, tri konkretne poteze, ki bi bile potrebne za strani ne le Evropskega parlamenta, ampak tudi Evropske unije. Govorili ste že o tem, kako bi lahko svojo vlogo odigral tudi Evropski parlament. Ampak zanima me nekaj konkretnih predlogov, ki eh, bi lahko pomagali pri preprečevanju prelivanja krvi, pri mirnem prehodu na bolj odprto in bolj demokratično družbo. In morda sem uporabil napačen izraz. Ali je tukaj demokracija ali pa je ni. Torej ne moramo govoriti o bolj demokratični državi, ampak o demokratični državi. Zanima me tudi kako gledate na vlogo iranskih oblasti? Ali Iran vpliva na odziv Sirije, na revolucijo, na ustajo lastnih ljudi? In če si ogledate prve zahteve Libanona, posebnega sodišča iz Libanona, me zanima, kakšna je vloga sirskih oblasti v tej povezavi. In še zadnje vprašanje, če dovolite, ali mislite, da bi lahko prišlo do kakšnega premika na meji med Sirijo in Izraelom, ki bi odvrnil pozornost od trenutnega dogajanja Sedaj pa gospod Pöttering, ki je vodja delovne skupine za Bližnji vzhod. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Zelo pozorno sem prisluhnil obima gostoma in name sta naredila velik vtis. Povsem vas podpiramo in Uporabili ste besedico stabilnost, k stabilnosti pa spadata tudi svoboda in demokracija. V 70-ih letih smo na evropskem kontinentu tudi vedno govorili o stabilnosti. Takrat smo še imeli komunistični režim. Želimo si, da bi vzpostavili uspešno demokracijo in ko pravite, da lahko Evropska unija veliko stori. Ja, želimo vam pomagati, ampak ne želimo vam ničesar usiljevati, ne želimo se umešavati. Torej, povedati nam morate, kaj naj storimo. In v tej povezavi imam vprašanje, ki bi ga rad na hitro zastavil. V letu 2000, ki je bilo leto dialoga kultur, je tukaj govoril Musul in eh, šlo je za sodelovanje med različnimi verami in tako naprej. Pred nekaj dnevi sem mu poslal pismo in prosil sem ga, da bi eh, skupaj z predstavniki krščanske cirkve pozval k prekinitvi nasilja. Potem pa me je poklical in je zagovarjal režim. Moje vprašanje pa je sledeče kakšno stališče imajo različne muslimanske skupine. Kakšno je stališče sunitov, ki predstavljajo veliko večino vernikov? Kako gledajo na demokracijo? Poleg tega me zanima tudi, kako se obnašajo kristijani. V Siriji je vladala veliko strpnost v preteklosti, to sem zmeraj občudoval. Na eni eh, cerkvi v Damasku eh, je bil celo osvetljen križ, eh, kar, česar ne vidimo v drugih arabskih državah. Kakšen je sedaj odnos do krščanske manjšine v državi? Iz vsega srca vam želimo veliko uspeha pri vzpostavitvi uspešne demokracije v Siriji. Hvala lepa, gospod Pötering, sedaj pa gospod Belder, ki je koordinator skupine za svobodo in demokracijo in eh, tudi predsednik delegacije za odnose z Izraelom. Hvala lepa, gospod eh, predsedujoči. Moje vprašanje sirskim gostom se nanaša na to, kar je že zelo jasno povedal kolega Petering. Sem v stiku z svojimi sirskimi prijatelji. Imam dobrega prijatelja v Damasku, ki se z mano pogovarja o situaciji v Siriji in zelo sem zaskrbljen zaradi trenutne situacije. Vsi smo videli slike iz uh, Sirije in uh, zaradi tega o situaciji v Siriji globoko razmišljamo. Včeraj sem dobil dokument predstavnikov krščanske cirkve, ki, na na, ki um, se nanaša na nasilje ki se izvaja na krist, nad kristijani in govori tudi o pričakovanjih za obdobje po Al-Asadu. Torej, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti? Sirija je multietnična država. Kaj pa situacija kurdov? Tudi tega ne moremo enostavno zanemariti. Mogoče bi lahko kaj povedali tudi o zunanjih posegih v državo. Dejali ste, da želite podporo ampak kolikor sem slišal, je prišlo do eh, posega iz tujine. Kakšen je vpliv Islamske republike Iran? Imate kakšne konkretne podatke? Kaj pa islamistični džihadisti, ki so ravno tako poskrbeli za nemir in za eskalacijo v državi? Sedaj pa predsednica delegacije za odnose s Turčijo, gospa Flotre. Hvala lepa. Gotovo ste se seznanili z resolucijo, ki je sprijel parlament v zveze za Sirijo in eh, vidite, da je tu nedvoumen, eh, nedvoumna podpora sirskemu ljudstvu in nasprotovanje nasilju. Hkrati pa ste lahko ugotovili, da ni bilo tam nikakršnega poziva Bašarju al-Assadu naj zapusti oblast da tam ni bilo nikakršnih, nikakršnega govorenja o eh, kršenju človekovih pravic eh, in tako naprej strani eh, režima. In to, kar so že povedali kolegi, mislim, da kaže, kako smo omejeni, kako je omejena podpora Evropske unije In seveda se tu sprašujemo, kako, bo stvari, kako bodo stvari potekale v prihodnje. Najprej je treba povedati, kako je s tem dialogom. Govorili ste že, eh, povedali ste nekaj potencijalno kontradiktornih zadev. Namreč rekli ste, če je politični dialog stvar eh, oziroma pogojen z nekaterimi elementi, gospod Almalek ste rekli, eh, osvoboditev mani, eh, demonstrantov, umik tankov, pravica do združevanja in tako naprej. Če to rečemo, potem seveda ste pripravljeni na dialog z režimom. Vi pa pravite, ni mogoče se pogovarjati z, z, z, z režimom. E, razumem, da je to zdaj stvar politične razprave, ampak treba je ugotoviti, da nam poveste, treba, e, morate nam povedati, ali e, z, obstajajo že nekatere zasnove za dialog v Damasku ali ne. Treba je tudi razumeti, kako stvari potekajo glede režima. režima. Namreč ali imamo danes, naprimer v vojski ali pa v drugih organih oblasti, ali že obstajajo neki primeri dezerterjev, ali se te stvari eh, rušijo, ali lahko ugotovite, da eh, eh, kako je za zunanjo podporo, slišali smo za iranske ostrostrelce recimo. Torej, kako bodo stvari šle vnaprej? ali mislite, da bi lahko sesutje tega režima eh, imelo vpliv tudi na v regiji oziroma v celotnem eh, bližnjem srednjem shodu? In eh, če razmišljamo o vsem tem, je treba vedeti tudi, kako bi lahko okrepili, operativno okrepili podporo, morda prišli tudi do neke resolucije varnostnega sveta ki bi potem omogočila, da bolj jasno vidimo, kakšna bi bila mednarodna podpora in eh, kako bi bilo mogoče izpeljati umik Bašara el-Asada z oblasti. Kar se tiče Turčije, ki je odigrala pomembno vlogo pritiska eh, in ki eh, ki se je ukvarjala tudi z možnostmi demokratične podpore, ki pa je. Eh, treba je vedeti, Turčija skuša nekako se vzpostaviti v teh razmerah do tega starega režima, torej na nek način se vzpostavlja na novo. Kaj torej pričakujete od tako pomembnega soseda, kot je Turčija in od takega soseda, ki ima prav tako izjemno pomembno vlogo v tej regiji? Hvala lepa. Eh, Hvala. Zdaj pa bi prosil goste, da se odzovete na ta vprašanja. Vsak ima na voljo 10 minut. Vidite, da je zanimanje zelo veliko v tem odboru in da so vprašanja številna. Torej, eh, eh gospod Almaleh, doktor Almaleh, izvolite, beseda je najprej vaša. Something, uh, the, uh, Nekdo je govoril o kristjanih, o različnih etničnih skupinah in o različnih verskih skupinah v Siriji. Nažalost, moram dejati, da sami ne menimo, da na tem področju obstajajo problemi. Maruf Dalalibi je napisal svoje memoarje in pred dnevi sem jih prebiral in pisal je o pogajanjih. Leta 1936. Takrat so nekateri pisatelji pozivali francoske oblasti, da naj ne zapustijo Sirije kajti potem bodo kristijani ogroženi. Vse skupaj je bila velika laž. Sedaj pa ta režim igra na isto karto. Vabim politične predstavnike in pa predstavnike medijev, da si ogledajo dejansko situacijo, namreč vedno znova poslušam isti refren. Kaj boste storili v zvezi s kristjani v Siriji? Naj vam povem. Ko se bo Sirija spremenila v demokratično državo, oziroma ko smo že imeli demokratično državo, je bil premije kristjan gospod Alhuri. In nihče se ni spraševal, zakaj je kristjan. Predsednik je bil jezen in je zapustil svoj položaj in potem je premije postal predsednik, če tudi je bil kristjan. Nobenega nasprotovanja ni bilo. Torej, ne vidim nobenih etničnih ali verskih problemov v Siriji. V Siriji živimo čudovito življenje, mirno življenje, živimo skupaj. In ta režim, Asadov režim, izrablja to predpostavko, da bodo kristijani ogroženi, če tega režima več ne bo. Ampak mi v to ne verjamemo. Vsi smo enako vredni. Sedaj smo recimo v opoziciji in sodelujemo z vsemi. Sodelujemo z kristijani, z druidi, aleiti in tako naprej. Druzi, se upravičujem, aleiti in tako naprej. Vsi smo sirici. Ne vem, kako vam lahko to bolje pojasnim. Vsi živimo skupaj. Mustoba Sibaj je bil moj učitelj. Bil je tudi vodja muslimanske bratuščine. V letih 45 do 49, ko je prišlo do vojaškega udara, je ta moj učitelj bil poslanec v parlamentu. Torej, smo izjemno strpni. In mislimo, da bo prihodnost dobra za vse prebivalce Sirije. Kaj ti? Vsi globoko v sebi čutijo, kot sem odnegda čutil tudi sam, da smo zgolj delavci na Al-Asadovi kmetiji. Sirija je neka velika kmetija in mi vsi trdo delamo in s to situacijo nismo zadovoljni. Ne želimo več biti Al-Asadovi tlačani, želimo spremeniti svoje življenje. Želimo zagotoviti svobodo za vse. Torej mislim, da ni potrebno, da ste zaskrbljeni zaradi tega. Slišal sem tudi nekega prijatelja, ki je govoril o Iranu. o tem, kaj Iran počne v Siriji oziroma kakšen vpliv ima na Sirijo. Po mojem mnenju in po mnenju opozicije, velike večine opozicije, iranski režim pomaga našemu diktatorju. Kaj ti? Oba režima izhajata iz istega ozadja. v Iranu diktatorja podpira ajatola in tudi režim v Siriji je diktatorski režim. In Al-Assad je izgradil povezavo, in sicer versko povezavo med Iranom in Sirijo. Odprl je vrata Iranu, tako da se je ta lahko umešal v situacijo v, Sirijo, v Siriji. Sedaj imamo del iranske vojske, ki pomaga našemu režimu. In Ujeta sta bila tudi dva predstavnika organizacije Hezbollah iz Libanona. Torej, veliko je takih, ki pomagajo diktatorskemu režimu v Siriji, ker je to v njihovem lastnem interesu. Sirija predstavlja most med Iranom in Hezbollahom v Libanonu. Zaradi tega želijo, da se ta režim tudi obdrži. Mi pa ga ne potrebujemo. nekateri ste vprašali tudi, ali poteka dialog z trenutnim režimom. Režim je povabil opozicijo k dialogu, ampak mi na ta dialog nismo pripravljeni, kaj te. Ta režim je predstavlja morilca sirskega prebivalstva če torej ta morilec želi dialog z opozicijo, potem mora umakniti tanke, mora odpoklicati vojsko in mora prenehati z mučenjem prebivalstva. Naj ljudje mirno protestirajo na ulicah. Poleg tega naj režim izpusti tudi zapornike. Imamo 15 tisoč zapornikov. V preteklosti pa smo jih imeli 5000. Sedaj imamo vse skupaj skoraj 20 tisoč političnih zapornikov, ki so bili priprti za prazen nič. Poleg, to, poleg tega to tudi ni bilo v skladu z zakonom, ampak no, ta režim se tako ali tako požvižga na zakone. Opozicija pa veliko pričakuje tudi od vojske. Namreč vojska je razdeljena na dve skupini. 60 tisoč oseb zvesto podpira Al-Asada. To so vojaki, ki so zelo tesno povezani z Al-Asadovo družino. Vendar pa je tu še drugi del vojske ki ni tako tesen zaveznik Al-Asada. Zato je že veliko, veliko eh, vojakov dezertiralo, nekateri so šli v Turčijo. Mislim, da bo čez nekaj časa velik del vojske poskušal zaustaviti delovanje tega režima da bo pomagal prekiniti s prelivanjem krvi. Po mojem mnenju se bo to zgodilo. No, se mu čas iztekel, iztekel, hvala lepa, se upravičujem. Hvala lepa in zaključilo se je na pozitivno noto. Zdaj pa prosim gospoda, gospoda profesora Galjuma, da nadaljuje. Hvala lepa za vprašanja. Mislim, da je situacija dejansko zelo zapletena. Zagotovo so nekatera nasprotja, tudi kar se tiče eh, religije. Mislim pa, da so štiri, da štiri ali pet vprašanj, na katera je treba odgovoriti in stvari pojasniti, kar se tiče manjšine in večine. To je bilo zastavljeno, to je res težava še posebej, kar se tiče obdobja po Asadu, potem kako je z zunanjo intervencijo, ali obstajajo kakršnekoli oblike zunanje intervencije, potem tretjič, kako je z dialogom med oblastmi, kaj lahko opozicija eh, danes stori danes, eh, kakšen je odnos z režimom. Četrtič, kako je z vojsko, o tem smo že nekoliko povedali. In petič, kako je z prihodnimi zavezništvi. Seveda, to je pa vprašanje prihodne zunanje politike, tudi kar se tiče regionalnih eh, sil, predvsem Turčije, seveda, ki je zelo pomembna. Kar se tiče večine oziroma razmerja med večino in manjšino. Tu imamo nekatere zgodovinske argumente. Namreč Sirija nikoli ni poznala verskih konfliktov. To je edina država gre dejansko za križišče kultur in, in identiteta Sirije je prav počiva na, tem, na tej pluralnosti, etnični in kulturni pluralnosti. Eh, prav tu so se civilizacije učile živeti skupaj. Sirija je tudi edina država, ki nima enega samega vodje neodvisnosti, ampak štiri najpomembnejši od teh vodi je uh, eh, Sultan Trašet, ki je bil drus, torej najmanjše manjšine, predstavnik najmanjše manjšine. Ibrahim Kananu, ki je bil eh, kurd, potem eh, alavitski predstavnik, sunitski predstavnik, torej vsi ti ljudje niso nikoli razmišljali o tem, o, o lastni identiteti kot o, o manjšinski. Razmišljali so o sebi kot o sircih in uh, sirski nacionalni praznik uh, je vedno govori o tem ve, ve, večkratnem vodstvu, torej teh štirih voditeljev ne, za neodvisnost in eh, p, predsednik vlade, prvi predsednik vlade po neodvisnosti pa je bil kristjan. Torej, dejansko to so elementi, ki kažejo, kakšno je splošno ozračje, kulturno ozračje, v katerem živijo sirci. Dejansko to ni nekakšnih ovir, nekakšnih preprek zaradi r, eh, verske pripadnosti in v Siriji, in to je bistveno, ni sociološkega argumenta, če lahko tako rečemo, namreč nimamo neke ločene, razdeljene elite v poklanih in to je tisto, česar se bojimo. Če imajo alaviti, alaviti svojo uh, elito, suniti svojo elito, uh, kristijani svojo elito, sirska elita je bila vedno povezana in enotna in tudi danes je še vedno enotna nimamo verskih strank, razen kurdske stranke, ki pa uh, vseeno predstavlja neko nacionalno uh, senzibiliteto, ne pa, ne pa uh, uh, versko ali etnično. Torej, v zgodovini in v celotni sociologiji te družbe lahko rečemo, da je zelo malo tveganja, da bi prišlo do sporo ali celo do neke verske vojne. Seveda, lahko pride do problemov zaradi sedanje situacije, kajti eh, kristijane je strah, a levite je prav tako strah, eh, kako se bodo stvari razvijale. In režim jim je, eh, jim je vcepil v glavo, da jih on varuje, vendar pa ne zaradi odnosa z muslimani, ne zato, ker bi bili oni antimuslimani, ne, Gre za to, da se branijo za vlogo, ki so jo igrali v političnem življenju, v osvobajanju države in v oblikovanju, vzpostavljanju države. In njihove elite še vedno vidijo stvari na tak način in to je jamstvo proti vsakemu, proti vsem delitvam. In če bo morda prišlo do nekih posamičnih nasprotovanj na podlagi vers, eh, vere, bodo elite, krščanska, muslimanska in tako naprej, bodo to preprečile. In to je vendarle res izjemen primer. Namreč, ko je režim poskušal eh, eh, vnesti uh, uh, razdor, eh, so se sulimanci uh, uh, uh, sestali, rekli pazimo in se odločili, da morajo imami iz ene skupnosti voditi molitev v, drugih, v drugi skupnosti in na ta način so u, u, u, e, preprečili te, te delitve. Mislimo, da je, mislim, da je tu resnično ena velika inteligenca, e, e, zelo pametno in razumno se ravna, če je potrebno. Muslimani so danes, seveda, kot v številnih drugih arabskih državah, imajo neko bolj versko podlago, tudi v Turčiji, tudi v drugih demokracijah. seveda pa od prihoda eh, Erdoganove stranke na oblast, pa eh, ne gre več tu za iranski eh, princip, ki, ki, ki je prevladojoč med muslimani, ampak vidijo turški pristop, turški model, ki, ki omogoča sodelovanje demokracije in Eh, islama. To je tisto, kar je zdaj. Eh, imamo torej popoln prelom zdaj, psihološki, kulturni in tako naprej, popoln prelom z iranskim modelom. Zato danes govorimo o sekularni državi, o demokratični republiki in tako naprej. Tega ne smemo zanikati, to je treba upoštevati in to bo toliko bolj prisotno tudi v prihodnosti, ko bomo imeli močnejše demokratične tendence tako znotraj islamskih, islamističnih strank, kot v okviru identifikacije ljudi z neko versko prakso ali kulturno prakso. Druga zadeva. kar se tiče zunanjih intervencij, intervencij menimo, mislimo, da. Torej, minister zunanje zadeve, sirski zunani minister je povedal, da Iranci zagotavljajo neko pomoč. Kakšna je njena narava? Zagotovo tu so neki svetovalci za varnost, svetoval, vojaški svetovalci. Uh, Ampak pravzaprav nismo še identificirali čisto natančno, eh, kdo bi bili Iranci eh, na terenu in nikoga ne moremo obtožiti, da to počne. Morda kdo drug na mednarodni ravni to bolje pozna, ampak pri nas težko vidimo, kako je z iransko intervencijo. Je pa to zagotovo zelo eh, omejeno, morda na podporo, moralno, politično podporo in tako naprej neke svetovalce, glede na to, da se Iran šteje kot zaveznik Sirije. kar se tiče dialoga z režimom. Še pred nekaj časa smo mislili, so sirci mislili, tako kot zahodnjaki, da lahko računajo na Bašarja, da bo deblokiral situacijo, da bo se bo umaknil eh, od tega razreda privilegirancev, vojakov, varnostnih služb in tako naprej, zato da bi se bo začela demokratična reforma. Vendar to ni uspelo. Bašar ni pokazal kakšne velike sposobnosti, da bi se ločil od tega, da bi se uprl temu, tem vojaškim huntam in tako naprej in da bi šel v smeri bolj tistega, česar si ljudje želije, želijo. Do dneva današnjega ni še ničesar povedal svojemu ljudstvu, govori samo svojim ljudem, ni obljubil demokratične tranzicije, govori o reformah, nikoli ni rekel, kon, na koncu mojega sedanjega mandata, ki se bo končal leta 2014, torej imamo še nekaj časa pred nami, torej nikoli ni rekel, na koncu tega mandata bom zapustil oblast. Nikoli ni rekel, da je za predsedniške volitve, prave, resnične predsedniške volitve. Torej, ljudje je strah. In Rasad še danes nadaljuje z ukazi, da se strelja, resnično s pravim strelivom strelja na ljudi. morda se danes manj strelja, ampak imamo pa preglede hiše za hišo po, po celih eh, eh četrtih mestnih eh, in ljudem se govori, preganjali vas bomo, mučili vas bomo, pregnali vas bomo, eh, iz hiše v hišo hodijo, iz ulice v ulico, iz četrti v četrti in na ta način torej se zastrašuje ljudi, e, prekinja se jim dobava elektrike, vode, interneta, vse to zato, da bi se ljudi čim bolj izoliralo in da bi se jih na ta način zastraševalo in mučilo. 53 ljudi je umrlo zaradi mučenja v zaporih od začetka e, dogodkov. Govorili smo že o 15 tisoč zapornikih, o 2 tisoč mučenikih, ki so umrli. Torej, na ta način je nemogoče nadaljevati. Če opozicija pristane na dialog, ne da bi postavljala neke pogoje, če bo, eh, če bo režim pa to počel s tem, da bo še vedno streljal na ljudi, še vedno zastraševal ljudi, mučil ljudi, Eh, mi pa jim rečemo, dajte se pogovarjati z nami. Torej, tu, tu, tu ni nikakršne možnosti. Na ta način opozicija ne more delovati, na ta način ne moremo iti naprej, ne moremo torej, vzpostaviti dialoga, ne da bi izgubili potem obraz pred svojimi ljudi, ljudmi. Če imamo ljudi, ki torej, samo poslušajo Bašarja Al-Sada, ki jim je obljubil neke, neka delo na mestu in tako naprej. Eh, eh, eden od petkov eh, demonstracije bil eh, eh, imenovan petek dialoga, ampak na ta način ne moremo naprej, ni dialoga, ne moremo pripraviti dialoga. Če nekdo govori, jaz sem tisti, ki bom postavljal dnevni red, jaz sem tisti, ki bom določal stvari, o katerih se bomo pogovarjali, in če ni jasno, kakšen cilj pravzaprav želimo skupaj doseči. Ali želimo resnično demokratično tranzicijo? Če pa nekdo govori, jaz sem tisti, ki bom odločil, kdo se bo pogovarjal v tem dialogu. Torej, opozicija je v tem primeru povsem izključena, v celoti izključena iz kakršnega koli dialoga, iz kakršnega koli dogovarjanja. To ni dialog, to je diktat, ki je podoben Eh, ki je pač skladen s tem, kar oblast počne. In zaradi tega tu ne gre za zavračanje dialoga, gre za zavračanje nepravega dialoga, za zavračanje tega, da nas vlečejo v neko past, v katero nas želi režim zvleči. Ne moremo sprejeti neke ideje dialoga, če se ne zaustavi v celoti, zaustavi nasilje. To je pač pogoj, ki ga postavlja. Postavljamo neobhodni pogoj. Sicer ne moremo imeti dialoga, ne moremo eh, biti v dialogu, hkrati pa imeti revolverja na, na, na, na, eh, upirjenega v, naše, v našo glavo. Torej, tu je tudi opozicija enotna. Ne moremo se pogovarjati na ta način. Dialog, ki ga je organiziral režim pred nekaj dnevi, je propadel. Nobeden, nobena od osebnosti, ne le iz strank, nihče ni sprejel, da se bo pogovarjal z, iz opozicije, ni eh, mogel sprejeti, da se bo pogovarjal z režimom na tak način. Mislim, da je torej bil to popoln fiasko, popolna, popoln propad dialoga. Kaj ti stvari so bile povsem neveredostojne in nesmiselne. Kako je z vojsko? Ali sirci mislijo, da bo morda nekega dne vojska eh, reagirala? Sam kot predstavnik opozicije mislim, da ne smemo računati na spremembo v vojski. Nasprotno, eh, eh torej želimo, si, želimo si, da bi vojska ostala stabilna, solidna, da bi zagotavljala red. Tudi potem, ko bo Asadov režim padal. In pozor, vojska vojska pravzaprav niso delovala v nasilju, samo nekatere izbrane enote so bile poslane in mislim, da bo nekega dne sirska vojska igrala, odigrala pomembno vlogo. Ne vemo kdaj, težko je reči kdaj, ampak odigrala bo svojo vlogo in morda je prav, da zdaj to povemo. Mislim, da se ne moremo več pogovarjati z Bašarjem, on ni več verodostojen, ampak ko govorimo o demokratični tranziciji, moramo reči, da bo ta tranzicija potekala preko nekega recimo eh, nacionalnega sveta, tranzicijskega nacionalnega sveta, v katerem bodo tudi vojaki, v katerem bo vojska, ki ni omadeževana z nekimi eh, eh zločinskimi dejanji in seveda v katerem bodo ljudje iz opozicije, zato da bomo dejansko pripravili Sirijo na ta prehod, na novo obdobje demokracije. In petič, zadnje vprašanje, kar se tiče zavezništev, sirskih zavezništev. Mislim, da je ena od značilnosti sirske krize v tem, da regionalne sile zelo računajo, eh, eh, da bolj računamo na nje kot na mednarodne sile. Turčija, Iran, Egipt so precej bolj pomembni za Sirijo kot recimo Združene države in oprostite tudi Evropska unija. Mislim, da, morajo, eh, da mora Evropa veliko delati z temi regionalnimi silami. In mislim, da je edina rešitev naslednja. Seveda nas je strah, da bi Sirija postala neko prizorišče, eh, bojišče eh, konkurenčnih sil. Potrebujemo demokratizacijo in sirska demokratizacija bo šla prek nekega sporazuma, dialoga, dogovora med regionalnimi silami. Vesel sem obiska turškega zunanjega ministra, ki bo šel tudi v Iran in bo Eh, šel tudi v države zaliva, ki, se, ki bo obiskal tudi Egipt in mislim, da zagotovo Evropska unija oziroma Evropa mora podpirati ukrepe, ki jih vodijo, ki jih izpeljujejo te regionalne države, Turčija, Iran. In da je to vprašanje pa treba ločiti od sporov v katerih je recimo sta Iran in Evropa zaradi jedrskega, eh, jedrske energije in tako naprej. To je treba ločiti. Siriji lahko pomagamo, da pride iz slepe ulice tako, da obstaja neko soglasje in nek dialog med, tvorn dialog med Iranom in Turčijo ter seveda drugimi arabskimi državami, eh, državami zaliva. In mislim, da v tej perspektivi pa potem lahko rečemo, da Iranci se ne bodo čutili, da obstaja nek, eh, da se, da se menja sistem v Siriji in da bi to lahko eh, postavilo Sirijo proti Iranu. Mi nočemo biti proti Iranu, niti proti komorkoli drugemu, niti proti katerikoli drugi državi. Želimo si sodelovanja z vsemi regionalnimi uh, Eh, silami na podlagi skupnih interesov, skupnega spoštovanja in mislim, da vi lahko pomagate, da to, tega tudi pride. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Galjun. Oh, uh, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Kratek bom. Imel sem priložnost srečati se s predsednikom Asadom. Vedno sem menil, da ima vedno manj oblasti, kot menimo od zunaj. Stara garda očeta ima oblast in reforme, ki jih je obljubljal, nikoli niso bile izpolnjene, ampak to je bil glavni razlog. Ampak kakorkoli že, dan danes je prepozno. Tega tukaj sicer nismo omenjali, ampak povedati vam želim, da vsi obžalujemo dvoličnost mednarodne skupnosti in da imamo dvojna merila menimo, da moramo obsojati tiste v mednarodni skupnosti, ki se tako vedejo, naprimer Rusija, Kitajska, Brazilija, naprimer, kako postopamo z sirsko krizo in libijsko krizo. Povedali ste zanimive besede o sekularni državi v Siriji v prihodnosti. dejansko gre tukaj za dialog med kulturami in mirno sobivanje med različnimi verami. To je nekaj, kar pozdravljamo in upamo, da se bo to nadaljevalo. Čisto na kratko. Vprašanje napadov na veleposlaništva včeraj, to je nekaj, kar zelo obsojamo. Vendar upoštevati moramo konkretne ukrepe, s katerimi bi lahko ustavili prelivanje krvi, zamrznitev finančnih sredstev gospoda X ali gospoda Y tukaj pri tem ne bo nič pomagala. Prav tako ne, da bi si prizadevali za napad ali invazijo v Sirijo ali vojaško posredovanje kakor poteka v Libiji, tako ne bomo uspešni. Ampak želim si, da bi ostali v stiku in želim vam, ne samo vam osebno, ampak sircem nasploh, čim več uspeha v prehodu vaše države. Hvala. Hvala lepa za vaš obisk. Kakor vidite, cenimo vaše informacije in podatke, solidarni smo z vami. Hvala vam, da ste nam podali dejanski upogled v dogodke v vaši državi. Zahvaljujem se tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so sodelovali na tem sestanku in želim vam obilo uspeha. Hvala.